Dear colleague, we can, uh, we can start. We are not so many, but enough to start. Kolegi in kolegice, lahko začnemo. Mislim, da nas je dovolj, da se lahko lotimo dela. Dnevni red ste, sprije, ste prijeli, tako da če ni nobenih uh, ugovorov, potem ga lahko sprejmemo. Potem zapisniki, ima morda kdo kak komentar? Očitno ne. Potem pa naj vam povem, kakšen je jezikovni režim. Danes imamo eh, francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, finščino, češčino, estonščino, mačarščino, poščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. Uh, Jutri popovdne, ko bomo imeli eh, medparlamentarno srečanje, pa bodo na voljo vsi uradni jeziki razen malteškega in galskega, kot običajno pa se sestanek prenaša po spletu. Prva konkretna točka na dnevnem redu je pomembno poročilo o izvajanju programa Erasmus. Gre za poročilo gospoda Milena Zvera, ki nam bo predstavil osnutek poročila. Vem, da je bilo upravljenega veliko dela, tudi v sodelovanju s pročevalci v Senci. Eh, organizirana je bila tudi javna predstavitev in parlament ima tu očitno nekoliko drugačen pristop kot so zakonodajalec eh, in eh, gre tudi seveda za zadevo, ki se uvršča v večletni načrt. To poročilo prihaja v času, ko pravzaprav niti ne vemo, kakšni so učinki zadnjih sprememb v tem programu, kajti pravzaprav je začel eh, delovati v novi obliki šele pred dvema letoma in pol. Je pa ta je pa to poročilo eh, nekakšen poskus, da bi izvedli neke vrste mestno oceno, bo seveda tudi vir za mestno oceno, ki jo bo komisija predstavila ob koncu leta 2017. Videla sem, kako je poročilo strukturirano in mislim, da je podarek predvsem na tem, da dobimo zamisli za prihodnost, za obdobje po letu 2020. 13. julija smo imeli izmenjavo mnen, to je bil predzadnji sestanek pred poletjem. Takrat so poročevalec in poročevalci v senci predstavili nekatere prvotne ideje. Zdaj pa dajem besedo gospodu Zveru, potem pa bomo prisluhnili še poročevalcem v senci in morditnim drugim kolegom, ki bi želeli spregovoriti. Torej, najprej sprašujem, kdo bi želel besedo, to nam bo olajšalo delo. Gospod zver. Vi ste prvi in imate 7 do 10 minut, potem pa bodo sledili še ostali kolegi. Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi in gostje. Po letu in pol srečanj, konferenc in posvetovanj, po sprejemu mnogih pisnih stališč, deležnikov in izmenjava z Evropsko komisijo, je osnutek poročila o izvajanju programa Erasmus Plus pripravljen. Objavljen je na spletni strani Evropskega parlamenta v 24 uradnih jezikih Evropske unije. Gre za program, ki je nastal z združitvijo raznolikih predhodnih programov in je zato izjemno kompleksen. Med mnenji različnih uporabnikov in deležnikov je težko izluščiti enotne zaključke. Poleg tega pravila Evropskega parlamenta strogo omejujejo tudi dolžino implementacijskih poročil. To so razlogi ali pa ti razlogi so potrebovali dejstvu, da se v poročilu nisem preveč spuščal v detajle. Pogovori z deležniki so včasih dali nasprotujoče si predloge, zahteve. Nekatere nacionalne agencije in mladinske organizacije so naprimer zahtevale, da naj ne pozabimo na imena predhodnih programov, kot so mladi v akciji, te naj ne dovolimo, da se ta del programa zlije v funkcionalno ter proračunsko celoto z preostankom Erasmus. V zadnjih dneh pa sem od druge skupine nacionalnih agencij sprejel mnenje, da starih imen, kot so Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci in druge, naj ne bi več uporabljali. Všeč jim je, da je novi program integriran. Nekateri deležniki so torej navdušeni nad dejstvom, da je program decentraliziran v primerjavi z predhodnimi programi, ter da se večina prijav in aktivnosti odvije na nacionalnih agencijah, ne v Bruslu, Drugi deležniki pa menijo, da smo z decentralizacijo izgubili evropsko dimenzijo programa in predlagajo, da bi bile različne aktivnosti bolj koordinirane in nadzorovane iz Bruslja. Prav danes dopovdne sem v parlamentu soorganiziral konferenco s platformo za vseživljenjsko učenje in Evropskim mladinskim forumom. Ti dve organizaciji sta skupaj z več kot 40 drugimi evropskimi nevladnimi organizacijami iz področja izobraževanja, usposabljanja mladih in športa ustanovili koalicijo za Erasmus in mi posredovali še en set predlogov za izboljšanje v programu. Te nevladne organizacije imajo pogosto različne zahteve, za katere trdijo, da Evropska komisija včasih nima dovolj posluha. Evropska komisija trdi drugače organizacije svoje. Ta situacija se spet kaže na kompleksnost celotnega programa zaradi raznolikosti udeležencev oziroma akterjev. Naj na kratko povzamem glavne zaključke iz priporočila mojega osnutka poročila. Eh, Erasmus je večinoma prepoznan kot zgodba o uspehu evropskega povezovanja, ki ponuja različne nove priložnosti. Kljub temu sta bili prvi dve leti in pol izvajanja nedvomno težki in zahtevni. 40-odstotno povečanje proračuna bo v realnosti eh, občutno šele leta 2017. V nekaterih delih programa je uspešnih let 20 ali 30 odstotkov prijavljenih. Veliko dobrih projektov je zavrnjenih, ker ni dovolj sredstev. Splošna prepoznavnost programa Erasmus Plus se je povečala obenem pa se je zmanjšala prepoznavnost različnih sektorjev programa. Z nekaterimi sektorji programa so uporabniki bolj zadovoljni, z drugimi manj. Poenostavitve, ki jo je Evropska komisija želela doseči z digitalizacijo prijavnih postopkov in projektov, v letu 2014 še ni bilo videti. Prav nasprotno, tako nacionalne agencije kot uporabniki so imeli velike težave s spletnimi orodji. Do leta 2016 je komisija orodja izboljšala, a so potrebne nadaljne izboljšave. Uporabniki ne želijo novih orodij, le izboljšave, izboljšanje obstoječih. Uporabniki menijo, prav tako menijo, da je vodnik za prijavitelje preveč zapleten, nedovolj jasen, nekateri, predeli, nekateri deli vodnika so preveč podrobni. Številni deležniki cenijo uvedbo sistema stroškov na enoto, lump sum costs s katerim se je poenostavilo finančno upravljanje programa, a menijo, da je sistem izračunavanja nepravičen, zlasti za upravičence z oddaljenih območij. Tudi tu bodo potrebne nadaljne izboljšave. Številni deležniki menijo, da Erasmus Plus predstavlja možnost za večje medsektorsko povezovanje. Po drugi strani pa opažajo, da tako sodelovanje v realnosti še ne poteka. Mnogi uporabniki dodatno menijo, da je Erasmus Plus postal program za velike inštitucije in velike razvojne projekte, kjer male organizacije ne morejo priti zraven. Komisija se je na to že odzvala in v letnem delovnem programu za leto 2016 v ključnem ukrepu 2 uvedla razliko med velikimi in malimi strateškimi partnerstvi. Tudi to se bo moralo še izboljšati. Da bi bil program še bolj uspešen, je nujno treba nadaljevati z odpravo tehničnih težav in sigurno še dodatno povečati proračun za prihodne programsko obdobje. Nujno moramo, morajo ostati ločena poglavja in ločeni proračuni za izobraževanje in usposabljanje ter za mladino in za šport. Spoštovani, v naslednjih tednih načrtujem vsaj še dve srečanji s poročevalci v senci. S Kristino Libačko sem dobro sodeloval že v preteklosti, prav tako z nekaterimi od ostalih kolegov. Iskreno upam, da bomo pri pripravi končnega poročila našli dobre kompromise in da boste ob vlaganju amandmaja upoštevali naslednje tri točke. Prvič, da gre za implementacijsko poročilo. Z njim ne moremo spremeniti uredbe EU o programih Erasmus. Mi imamo že zdavne sprejet formalni pravni okvir. Drugič, za nekatere zahteve je pravi naslov, so pravi naslov države članice, vlade oziroma pristojne ministerstva. Vse so oni v pogajanjih leta 2013 ustrajali pri zahtevah, kot je naprimer decentralizacija programa, nad katero se danes nekateri uporabniki pritožujejo. Za potencijalne spremembe se bodo lahko predstavniki ministrstva potegovali v pogajanjih za naslednje programsko obdobje po letu 2020. Tretjič, zelo specifičnih te, eh, tehničnih težav ki jih lahko oziroma jih že obravnava Evropska komisija, ni smiselno vključevati v poročilo parlamenta, ampak je bolje na njih opozoriti komisijo, ko bo v 2017, torej naslednje leto, pripravila vmesno poročilo midterm review. Glede na to, da pričakujemo precejšnje število amendmajev, na vse zadnje gre za zelo poznan in priljubljen program Evropske unije, Predsedujoči, vljudno prosim za en teden zamika pri roku za vlaganje amandmajev, tako da ne bi bil ta sprejet pred 24. oktobrom. Prav tako prosim za nekaj zamika pri glasovanju, tako da ne bi bila v odboru pred 5. decembrom letošnjega leta. Za konec naj še enkrat se iskreno zahvalim sekretarjatu za odbora Kult, še posebej Kati Fater za neprecenljivo pomoč pri iskanju pri pisanju poročila in seveda tudi drugim sodelujočim. Hvala lepa. Grazie, eh, onorevole Zver, e eh, grazie anche naturalmente. Li... Hvala lepa, gospod Zver. Kolikor vem, ste sodelovali v zelo dobrem vzdušju, tudi s sekretarijatom preden pa eh, začnemo razpravo pri tej točki, naj napovem, da smo predstavili rok za vložitev predlogo sprememb na 24. oktober ob 13. Glasovanje pa bo 5. decembra. Preverili smo s sekretarjatom in uh, ugotovili, da je to možno. Zdaj pa najprej dajem besedo pračevalcem v Sinci, potem pa bodo sledili še uh, drugi kolegi. Najprej gospod Takola, izvolite. Okay. <clears throat> I understood that I'm the first one, so. Če sem prav razumel, sem prvi na vrsti. Govoril bom finsko, ker sem izvedel, da imamo danes najboljše tolmače med nami. Tako, eh, dragi kolegi in kolegice, gospa predsedajoča, v poročilu smo eh, izpostavili najpomembnejše podarke in tudi že predstavili najpomembnejše predloge za izboljšave. Zahvaljujem se gospodu Zveru za dobro sodelovanje. Eh, Zahvaljujem pa se tudi znanstveni službi Evropskega parlamenta za eh, obsežno podporo pri pripravi tega poročila. Naj povem tudi, da gre za zelo pomembno poročilo. Erasmus Plus je eden od najbolj prepoznavnih evropskih programov. In eh, ta program je nekaj posebnega tudi zato, ker ima pravzaprav izključno pozitivno podobo. Eh, Mrsikdo, ki nasprotuje projekt, eh, projektu Evropskega združevanja, podpira program Erasmus. Eh, želim podariti, da je bilo sodelovanje zelo odprto in pomembno je, da ima naš odbor pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev. Krati pozivam komisijo, da eh, sproti obvešča, parla, obvešča naš odbor o vseh spremembah, tudi kar zadeva proračun. Zdaj imamo nov pristop, s katerim želimo preseči dosedanje omejitve. Je pa seveda ta novi pristop vodil tudi sam v določene težave. Nekatere stvari bo potrebno še nadalje razvijati. bančni sektor ni dovolj eh, upleten preko jamstev in tudi to bi bilo potrebno ponovno ovrednotiti. Potrebujemo poenostavljen postopek ulaganja prijav in eh, nevladne organizacije, znasti eh, prostovoljne organizacije, morajo imeti čim bolj enostaven dostop. Na tem področju obstaja enostavno preveč ovir. Komisija bi tudi lahko izboljšala izplačilo eh, sredstev v tej smeri, da bi omogočila boljše sodelovanje prostovoljnim organizacijam. Potrebujemo več informacij, več sodelovanja strani komisije, tako da bodo tudi državljani v državah članicah bolje razumeli, kako je program organiziran. Poleg tega naj spostavim, da bi bilo potrebno v večji meri vključiti tudi šport. Sam sem poročevalec za področje športa v Evropskem parlamentu in mislim, da je tudi ta vidik potrebno vključiti v razpravo. No, Eh, verjetno bom eh, uložil še nekaj manjših stilističnih predlogov eh, sprememb, ampak načeloma moram reči, da je poročilo gospoda Zvera dobro in da je osnutek odlična predloga za nadaljne delo. Čestitam poročevalcu. In to lahko povem v svojem imenu in v imenu svoje poslanske skupine come chiedeva giustamente Tacola, adesso è arrivata la collega Libacca del gruppo SD qui da Dessù. No, najlepša hvala, kot je bilo rečeno, so z nami tudi kolegica Lebačka in pa Margal, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Opravičujem se za zamudo. Preden pridem na program Erasmus, naj vam sporočim zelo žalostno novico. Andrzej Vajda, eh, odličen polski režiser, je včeraj umrl. Verjetno ste za to že izvedeli in mislim, da bi bilo prav, da se ga. Eh, spomnimo, režiral je odlične filme, več kot je bil nominiran tudi za Oskarja. No, zdaj pa k poročilu o Erasmus Plus. Najprej čestitke gospodu Zveru za odlično delo. Njegovo poročilo eh, dobro izpostavlja ključne zaključke, do katerih lahko pridemo na podlagi dosedanjega izvajanja programa. Poleg tega pa poročilo vsebuje tudi dobra priporočila, kako izboljšati vsakodnevno delovanje samega programa ter nadaljna priporočila za prihodnost. Strinjam se s poročevalcem, da je bil začetek zelo težak, ampak v mestnem času je komisija uvedla nekaj zelo dobrodošlih sprememb. E, tako, kar zadeva dokumentacijo, kar zadeva ulaganje prijav, poenostavitve spletnih orodij. Vendar pa kljub vsem tem izboljšavam je stopna zadovoljstva s tem programom eh, zelo eh, raznolika, močno se razlikuje po posameznih sektorjih. Naša skupina, skupina socialistov in demokratov, bo podprla priporočila poročevalca, ampak na podlagi informacij, ki smo jih prejeli sami oziroma ki smo jih prejeli mi, bomo vložili tudi nekaj predlogov sprememb, s katerimi bomo, bomo predlagali nadaljne ponostavitve pri upravljanju projektov. Želeli bi tudi večjo sredotočenost na poklicno usposabljanje, na priložnosti za poklicno usposabljanje. Želimo si eh, tesnejšega sodelovanja, izmenjave najboljših praks, hkrati pa bomo pozvali tudi k boljši mobilnosti za zapostavljene skupine in invalide. Prav tako bi želeli univerzitetnim študentom, ki delajo, olajšati dostop do boljše mobilnosti. Taki študentje bi seveda potrebovali več finančne podpore, da bi lahko izkoristili morbitne možnosti v tujini. Želimo se osredotočiti na to, kako premostiti socialne neenakosti in želimo, da se štipendije prilagodijo življenjskim stroškom v posameznih državah. Želimo tudi rešiti problem urebitne obdavčitve, kar je še vedno težava v nekaterih državah članicah. Želimo, da bi bilo izobraževanje univerzalno priznano. Priznavanje je še vedno problem še vedno priznavanje ni dovolj široko in ne pokriva vseh oblik poklicnega in drugega izobraževanja. Želimo si tudi tesnejšega sodelovanja med nacionalnimi uh, organi in izvršno agencijo, ki je tu v Bruslu. Ter želeli bi, da bi nacionalni organi Eh, bolj delovali v smeri poenostavitve tudi na lokalni ravni. Želeli bi, da bi Evropska komisija izboljšala spremljanje skupnega izvajanja pravil za Erasmus. V nekaterih državah je nek projekt lahko deležen eh, bogate finančne pomoči, enak projekt v drugih državah pa ne dobi ničesar. Želimo torej eh, poenotiti ovrednotenje projektov in eh, zagotoviti povratne informacije vlagateljem. Kar zadeva prostovoljstvo, želimo, da se pogoji dela za prostovoljce posod spoštujejo. Eh, žal pa je potrebno gotoviti, da je na nekaterih področjih tu še vedno premalo financiranja. In pa tu je še nekaj, kar sem že uh, omenjala tudi na naši delovni skupini. Namreč ogromno je dobrih projektov, ki so zavrnjeni ne zato, ker ne izpolnjujejo kriterijev, ampak ker enostavno ni dovolj denarja, da bi jih lahko financirali. V okviru obzorja 2020 Eh, je bila uvedena zelo dobra rešitev, tako imenovani eh, patent odličnosti za dobre projekte. Ti projekti morda ne dobijo financiranja, dobijo pa prednost pred ostalimi in mislim, da bi lahko morda se zgledovali potem in eh, našli kako sporedno rešitev pri Erasmusu. In pa še nekaj, želeli bi omogočiti združevanje študija in pripravništva. S tem bi bili eh, študentje bliže eh, trgu dela in potrebam trga dela, eh, hkrati pa bi želeli tudi večjo bližino z brislom na tem področju. Skratka, to so predlogi, ki jih boste dobili z naše strani. Hvala. Hvala, gospa Lebačka. Gospod Motezen, izvolite. Hvala rekiesta della kolega Ligbaška, perché venga ricordato. Najlepša hvala. Jaz se posem strinjam s tem, kar je povedala gospod Lebačka. Zato, ker um, gre za zelo pomembno poročilo. Sam sem pravzaprav nameraval počakati do naslednjega zasedanja Eh, katerega, so, katerega se bodo tudi, udeležili tudi trije eh, direktorji, zato da bi se lahko skupaj poklenili, poklenili eh, gospodu Vajdi. Glede poročila, pa ja, se strinjam, gospod Zver je opravil odlično delo, ki je prav tako odlična osnova za nadaljne razprave. Lahko bi ga tu in tam še izboljšali z amandmaji, a program Erasmus Plus je, kot vsi vemo, eden izmed redkih evropskih programov, ki so zelo popularni v Evropski uniji. In menimo, da bi morali nasloviti tudi situacijo bolj ranljivih državljanov, zlasti tisti, ki so v težjih eh, socialnih situacijah. Seveda so osebe z invalidnostmi druga kategorija. V to smer bomo, bom pač predlagal amandmaje. Bi pa želel izpostaviti samo še eno točko, glede katere se eh, ne strinjam. In sicer to, da bi ta program postal pravzaprav neka, neka, neka verzija študentskih eh, posojil. Eh, to ni pač moj ideološki komentar, ampak zavedati se moramo, kako to vrstne zadeve delujejo v eh, praksi. Študentska posojila so zveda katastrofa, finančna katastrofa. 1,3 milijarde to vrstnih posojil obstaja. In uh, s temi zadevami se potem tudi špekulira, podobno kot se s temi posojili pred parimi leti. Tako da res ne vidim, zakaj bi Evropa uh, pripisovala ukrepe, ki jih sprejemajo v ZDA. Zlasti, če so ti ukrepi slabi, vidimo, kaj se je zgodilo na, v, z bankami v uh, ZDA. Tako da moram reči, da nisem preveč navdušen uh, nad tem delom. Nasprotujem torej temu predlogu in uh, mislim, da. to ne bi pomagalo pri eh, popularnosti tega programa. Trenutno je to priljubljen program, ampak če bi ta program postal nekaj vrste program za študentska posojila, bi eh, na ta način, eh, to, to, to bi pravzaprav dober veter za evropske populiste, ki pravijo, da je Evropa tu samo zato, da služi interes, interesom bankirjev. V zadnjih letih je Eh, bančni sistem postal tako in tako eh, prepomemben v našem vsakodnevnem življenju. Mislim, da je to negativno vplivalo tudi na naše mlade. Tako da glede tega se zares ne morem strinjati. Glede vsega ostalega pa mislim, da je poročilo zelo dobro, zelo zanimivo. Eh, bom pa tudi oddal določene amandmaje. Najprej hvala, pravi predsedujoča. Gospod Maragal. Ja, najlepša hvala. ne bom ponavljal vseh teh lepih besed o poročilu, s katerimi se strinjam. Mislim, da bi zdaj morali ne, ne popravljati tega poročila, ampak dodati par zadevic tu in tam, okrepiti bi morali določene aspekte, ki uh, bi jih morali uh, bolje spostaviti v uh, poročilo. Fleksibilnost, decentralizacija, to se omenja v poročilu glede tega mislim, da se vsi strinjamo in sicer, da je eh, zelo težko program Erasmus Plus eh, prilagoditi za majhne eh, projekte, za majhne sodelujoče, za interese določenih majhnih izobraževalnih ustanov. Za njih zares ni preprosto uspešno uporabljati sredstva iz tega programa. Obstaja tudi določen trend za vse večjo koncentracijo teh sredstev in sicer uh, velike univerze, velike izobraževalne institucije um, so pogosto veliko bolj uspešne, ko se prijavljajo za sredstva iz uh, tega programa. Imam pa še en komentar. Kot smo povedali, Erasmus ni samo en, ni samo eden izmed evropskih programov, ampak je skoraj edini to vrstni evropski program program, zato ker uh, skoraj da vsi evropski državljani pozitivno ocenjujejo ta program. Tako da ima eh, program Erasmus v eh, očeh evropskih državljanov zares dodatno eh, oziroma pozitivno eh, dodano vrednost. Trenutno je program Erasmus homogen program za enotnimi pravili. Eh, določeno avtonomijo imajo nacionalne agencije. In morda, če bi okropili tudi avtonomijo nacionalnih agencij, bi lahko um, se bolj odzvali na to, kakšne so realnosti v različnih državah članicah. In te realnosti, te danosti so različne države te države. v določenih nemških zvezdnih državah, v, eh, na, severu Evrope, na severu Evrope, naprimer, je brezposelnosti med mladimi, je brezposelnost brez, med mladimi zelo nizka, brezposelnosti praktično ni. Na jugu Evrope pa čakajo do 30. leta starosti, preden najdejo zaposlitev. Ne vem, sprašujem se, če bi lahko a, ta program uporabili tudi za doseganje ciljev, ki niso sicer trenutno vključeni v ta program, ampak to je kljub vsemu odličen inštrument, ki bi ga morda lahko uporabljali. Tudi zato, da bi um, izboljšali situacijo mladih za uporabo inštrumenta, kot so mobilnost, naprimer. na ta način bi okrepili dostop eh, mladih do različnih eh, poklicov, kar jim je zaenkrat danes eh, onemogočeno, saj v njihovih državah, v državah, kjer živijo. Torej, upoštevati bi morali, da so situacije države, države, od države do države različne in okrepiti bi morali tudi okrep majhnih partnerjev do teh sredstev. To bi morali okrepiti v poročilu, po našem mnenju. Imam pa še vprašanje za poročevalce glede metodologije. Mar ne bi bilo dobro, da bi v tem poročilu imeli tudi neko kvantitativno oceno za izvajanje Erasmusa? Naprimer, kaj se je zgodilo s sredstvi, koliko študentov, izkot, kam so hodili, no, na kakšni stopni izobraževanja so bili, eh, so bili uspešni ali ne, kakšen je bil ta success rate v vsakem programu. Skratka, to bi lahko morda ocenili oziroma omenili te statistične podatke v teh ključnih ukrepih. Tako da bi približno vedeli, kje smo in zato, da bi lahko potem na podlagi teh informacij tudi izboljšali program v prihodnosti. To mislim, da ne bi bilo zapleteno izvesti in to bi bilo koristno za poročilo. Ja, najlepša hvala. Eh, prosila bi vas zares, da spoštujete časovno omejitev eh, treh minut. Eh, Vážene kolegine, kolegove, ja bih htjela v te obecne časti podjekati. Najlepša hvala. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Zveru, našemu poročevalcu. Njegovo poročilo je zares dobro. Eh, mi gledamo na ta program iz podobne perspektive. Tudi sama menim, da je program zelo kakovosten, in eh, da lahko s pomočjo tega programa dosegamo cilje na evropski ravni glede eh, izobraževanja. Je pa tudi logično, da poskušamo odpraviti šibkosti tega programa. V četrti moji točki tole piše, da se moramo sredotočiti na to, da poenostavimo administrativne postopke. Poenostavitev je, skratka, po mojem mnenju izjemno pomembna. Bom dala konkreten primer. Univerza, ki se želi prijaviti za strateško partnerstvo, mora čakati štiri mesece. In šele po štirih mesecih izve, ali bo od septembra naslednje leto sploh vključena v ta dolgoročni projekt. Ampak v mestnem času ima ta, prora, ta univerza nižji proračun in potem se mora zopet izpogajati nove pogoje z drugimi partnerji, kar zna pomeniti, da projekt nikoli ne bo realiziran. Če bi administrativni postopki bili bolj uh, enostavni, bi verjetno lahko zaživelo tudi več projektov. Uh, Sicer mislim, da komisija dela v to smer poenostavitve, ampak uh, mora iti še dlje. Uh, Vse skupaj mora biti izjemno učinkovito, stroški, moram, stroške moramo nekako nadzorovati, to je res, ampak uh, mi imamo ogromno močnih uh, eh, potencijalnih upravičencev, ki, uh, za katere moramo ustvariti dobro okolje, zato da bodo lahko sodelovali. Potem osma točka, ki jih moj zapiskal, um, to se nanaša na posojila in na jamstva za ta posojila za študenta. Leta 2014 sem prejela odgovore od eh, predhodnega gospoda Navračiča, ki je povedal, da bo do naslednje evaluacije prišlo, do let, prišlo leto 2017 in da bo vse skupaj odvisno od eh, uspeha in od interesa in takrat se bomo skratka odločili, ali naj bi nadaljevali. To je gospa komisarka takrat leta 2014 povedala in z veseljem vam to, ta odgovor pošljem, eh, zato ker imamo določene um, dvome glede stosne, stopnje uspešnosti. Prav tako pa nismo prepričani, da bi bilo preprosto realizirati ta sistem življenskih posojil. Včasih uh, se morate z bankami na dolgo in široko pogajati o teh zadevah in mislim, da bo v končni fazi imele nekaj od tega samo banke. A, skratka, premisliti moramo o tem, kako bi lahko a, ta del poenostavili, ta mehanizem študentskih posil mora biti bolj enostaven in takrat se bomo lahko odločili, kako, eh, kako se bomo, kakšno stališče bomo sprejeli. Ja, najlepša hvala. Ja, moram povedati, da to ni um, nekaj, kar bo nadomestilo štipendije, ampak je na voljo eh, študentom na višji stopni, štop, na stopni masters. Gospod uh, Kamarevat. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch ganz... Najlepša hvala. Hvala tudi poročevalcu in poročevalcem v senci. Marsikaj je že bilo povedanega, kar zadeva eh, financiranje projektov. Veliko krat smo že govorili o tem, da imamo občutek, da komisija to, kar smo pred časom nekako napovedali kot cilj novega programa Erasmus, torej da morajo postopki postati bolj enostavni, da uh, to nekako ni našlo poti v smernice in uh, smernice in izvajanje tu nekako zaostajata za ambicijami, kajti ne more se dogajati, da neko mladinsko združenje, ki želi izvesti projekt, mora najprej izpolniti 50 strani formularjev, zato da um, eventualno potem je vse skupaj potrjeno ali ne. Uh, vedno znova ugotavljamo tudi, da sredstva niso zadostna. Ja, Erasmus Plus je neenvumna zgodba o uspehu Evropske unije, to drži, vendar pa, kot vidimo, bi potrebovali še veliko več denarja, da bi vse dobre projekte, ki so prijavljeni, dejansko lahko podprli. In eh, to je nedvomno tisto, Eh, kar bomo eh, poskušali doseči leta 2019 za obdobje po 2020. In eh, mislim, da lahko tu dodamo še neko češnico na vrhu. Eh, kar pa zadeva študijo, dolgo smo razpravljali o tem, ali je ta smotrna, ali naj se tega lotimo. Ne gre za to, da bi eh, stari Erasmus eh, štipendijami za študente, ki želijo v tujini odpravili in da bi to nadomestili s posojili. Ne, ta prvi del ostaja ohranjen. Še vedno je vsem študentom na voljo običajni program Erasmus Eh, kjer se jim financira bivanje v tujini. Tisto, kar smo dodali dodatno, namreč, če kdo želi celoten magisterski študij izvesti v tujini, da mu nudimo priložnost preko sistema posojil, eh, da si plača tak študij. Smo pa zelo jasno povedali tudi, da želimo še oceniti, eh, v kolikšni miri oziroma kako in zakaj bi to vključili v program. Eh, na tem področju torej moramo zahtevati od komisije natančno poročilo o tem, kako se to izvaja, ali prihaja do kakšnih težav, ali študentje dejansko povprašujejo po tem, te obliki financiranja študija. Kot rečeno, že takrat je bilo slišati predvsej kritik, dolgo smo razpravljali o tem, na koncu smo rekli, da bomo to ponudili kot možnost in potem preučili, eh, kako se to uporablja in izvaja, da bomo vedeli, eh, ali je to relevantno, ali so kakšne težave. In eh, na ta način bomo lahko vedeli, ali to, kar smo si od tega obetali, eh, je dejansko tudi možno. Skratka, zelo hvaležni bi bili, če bi nam komisija specifično o tem jamstvenem skladu lahko poročala, kako vse skupaj deluje. Samo še en stavek, to je zelo pomembno. Vedno znova slišim eh, zlasti iz Nemčije, da je veliko težav s starim programom Leonardo da Vinci. To je program, ki mi je zelo blizu, kaj ti tudi eh, mlade zaposlene eh, izobražujemo s tem, da jim nudimo poklicne izkušnje v tujini. Ta program ne deluje najbolje, denarja je premalo, veliko je organizatornih ovir, ki jih je potrebno odpraviti naprimer obrtniške zbornice eh, bi eh, morale skrbeti za te izmenjave, da ne bi bilo to prepuščeno malim obrtniškim podjetjem in eh, tudi tu moramo biti zelo pozorni in zagotoviti, da bomo na tem področju uvedli poenostavitve in tem mladim delavcem nudili vse možnosti, ki so jim na voljo. Mislim, da je to zelo pomembno. Hvala. E Najlepša hvala. Kalija, ne pozabite na časovno medijo. Well, on behalf of Mr. Jambaski, who was the East... V imenu gospoda Jambaskija, ki je bil poročevalec v senci za IKR, e bi se želel zahvaliti poročevalcom, gospodu Zvero, zato ker se je res trudil za to, da bi preporočilo kar se da celovito in zato, da bi upošteval različne deležnike in da bi upošteval tudi, kakšna je trenutna realnost tega a, programa. Gospod Jambaski se opravičuje, ker ga danes ni in a, me je prosil, da povem tole. Raz, program Erasmus Plus EKR podpira in želimo, da bo tudi v prihodnosti uspešen. Z veseljem se bomo v eh, debato udeležili za idejami glede mest, kjer je program dober, prav tako pa merimo, da moramo odstraniti kakršnekoli eh, šibkosti. Naša skupina namreč meni, da moramo eh, redno ocenjevati politike Evropske unije in spremembe unesti takrat, ko je časovno gledano to primerno, kot da bi imel pač dovolj dokazov, da neka politika ni um, dovolj prilagojena trgu. Zato smo zelo zadovoljni, ker spremamo vse več eh, poročil o izvajanju in upamo, da bo komisija pazljivo to prebrala. Uh, naši državljani so v stiku s poslanci v tej hiši in uh, eh, podajo tudi svoje mnenje v zvezi s izvanjem uh, programa Erasmus. Gospod Džembaski pravi in citiram, um, zelo Eh, oziroma z gospodom Zverom smo se pogovorili osebno že o številnih zadevah, kar je bilo, kar je odlično izhodišče. Jasno je, da sektorski programi niso dovolj uh, vidni, zato poročevalec predlaga, da bi uporabili uh, prejšnje, prejšnje imene Leonardo da Vinci in tako naprej. In gospod Džembasi meni, da to ni dober način, kako naprej in da bi morali. Um, to državo odpraviti z ozaveščanjem to pa, da bi uporabljali stara imena, bi uh, ljudi samo zmedlo so se številni elementi teh eh, programov spremenili, zaradi česar bi ta imena zavedla določene zlasti končne uporabnike. Gospod Čembanski prav tako zlasti podpira eno, en sklep, ki ga je predlagal poročevalec v svojem poročilu in sicer tam, kjer piše, da se moramo izogniti temu, da bi prišlo do še več harmonizacije in do večjih sprememb in, za, in da bi morali konsolidirati to, kar smo že dosegli, zato da bi program še nadaljne um, izboljšali. Pač, ko nek program deluje dobro, ga moramo konsolidirati in naprej spremljati. Strinja se s tem, da pozdravljamo več proračunskih sredstev za Erasmus, ampak poziv, da bi a, proračun izvečo, povečali v, celo, v celoti preden, vidimo, kakšni so izzivi, bo naša skupina, torej EKR, le stržka podprla. Hvala. Najlepša hvala kolega Γραμματικάτης. Και εγώ θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε να είμαι μέσα στον χρόνο γιατί υπάρχει μία... Najlepša hvala, gospod predsedujoča, tudi sam bom poskušal upoštevati to časovno omejitev. Mislim, da smo dosegli dogovor v uh, torej dvorani, da je ta program izjemno pomemben. Prav tako ocenjujem, da je poročilo in pa tudi komentarji poročevalcev v sencu nekaj, kar um, nam daje še večje upanje, da bomo ta program še izboljšali. Ne bom preveč dolg, uh, želel bi izpostaviti samo to, da je šipkost tega programa ta, da uh, nacionalni organi za upravljanje ne delujejo dovolj harmonizirano. In to je zelo pomembno. V Grčiji, kjer je 50 odstotkov mladih uh, brez dela, je ta program izjemno pomemben, kaj je povedal komisar Navračič, so nacionalni organi pristojni za stabilnost programa in to za trajanje v času leta in pol, ne pa samo za par mesecev. To, da, oziroma dejstvo, da obstajajo razlike v upravljanju v različnih organih v različnih državah članicah, je zelo pomenljivo. Samo 6 odstotkov evropejcev eh, je mnenja, da njihovi nacionalni organi spoštujejo smernice in to nas, eh, mislim, da lahko skrbi. Mislim, da bi morali imeti nek vrsti sistem, ki bo nacionalne organe, ki bo nacionalnim organom omogočil, da izboljšajo svoje postopke, da bodo bolj kakovostni, tudi bolj transparentni bi morali postati. Prav tako pa bi morali sprejeti evropske smernice za izvajanje programa Erasmus. Ne glede na to, kako težko bo to. Prav tako moramo um, se skozi izmenjevati informacije glede izvajanja. Ne bom preveč dolg, zato ker je program zares uspešen. In v času, ko se v Evropi soočamo s splošno krizo, ogromno podsektorov družbe ne, ne deluje, kot bi morali in naš odbor se mora ukvarjati z ogromno različnih eh, dosjejev. Ta program pa je uspešen, kot vemo. Tako da odkrito povedano, eh, to vrstni uspešni programe mislim, da morajo prejeti še več financ za to, da bi eh, dosegli cilje v sklopu tega programa. No dobro, mislim, da mi je uspelo spoščevati časovno omejitev. Najlepša hvala. Julie Ward. Uh, thank you, Madam Chairman. Ja, hvala, gospod predsedujoča. Tudi zama nadušeno podpiram program Erasmus, tudi v prejšnji obliki, ko, ko smo imeli program Youth in Action, pa tudi v zdajšnji inkarnaciji to podpiram. In sem, moram javno povedati, da so mladi zelo razočarani iz pričo rezultatov referenduma eh, glede članstva eh, Združenega kraljestva v Evropski uniji. V, na tem referendumu uh, smo mladim odzeli ogromno pravic in manjšina, ki je glasovala, je pod vprašaj postavila programe kot so Erasmus. Na ta način so jim vzeli um, to pravico, da bi imeli izkušnjo, na podlagi kateri bi postali bolj zaposljivi in tudi bolj povezani s svojimi sosedi. Erasmus uh, naj bi zdaj postal še bolj razširjen program, še več mladih iz uh, šipkejših okolij naj bi vključili v ta program in zato je zelo žalostno, da um, mladi v Združenem kraljestvu ne bodo sodelovali, ne bodo stkali teh vezi, ki so za, nujne za prijateljstvo in za mir čez meje. To so zadeve, ki jih res krvavo potrebujemo v Britaniji po referendumu. Uh, vedno več rasizma je, vedno več strahu pred drugimi in to vsekakor ne pomaga uh, ksenofobna retorika trenutne uh, vlade, ki. Uh, zelo populistična. Ruth Sinclair James, ki je naša direktorica eh, programa Erasmus, je ta program, in to je objavil tudi 5. septembra Guardian, eh, opisala kot izjemno popularen program v Združenem kraljestvu in rezultati raziskav kažejo tudi, kakšne so prednosti tega programa. Študenti eh, dozorijo, tako rekoč, v tem programu, bolj samozavestni so, dosegajo vi, više rezultate, bolj so zaposljivi in zaslužijo tudi več pet let po vključitvi programa. V zadnjem akademskem letu imamo 15.500 je 15.500 študentov Združenega kraljestva se odložilo te SMS in 7.000 članov akademskega osebja. 75 odstotkov mladih od 18 do 24 let, ki so se odložili referenduma, so glasovali za članstvo, tako da oni so s tem zgubili ogromno. Hvala. Lo sappiamo, cara collega Giuli. E poi la collega Truppel. Da, vemo. Sedaj pa kolegica Trupel, prosim. Hvala lepa. E, iz različnih političnih skupin so opozorili na to, da je e, program Erasmus skupaj v uspehu. To želim tudi jaz počrtati in tudi v javnosti je tako. E, tu gre za enega redkih primerov, kjer o tem ni spora. Tu gre za smiselno politiko v korist mladih v Evropski uniji, pa tudi čez meje EU. Eh, naj spomnim, da je parlament v stališču o srednjeročnem pregledu eh, finančnega okvira zahteval več sredstev za Erasmus eh, in sicer čez zgornjo mejo večletnega finančnega okvira. Sedaj imamo predlog komisije, ki kaže, da nameravajo dvigniti proračun, vendar ne tako, kot smo mi to zahtevali, se pravi čez zgornjo mejo. In mislim, da moramo tu argumentirati eh, in to zahtevati še naprej in vršiti pritisk. Eh, potem pa še dve manjši pripombi. Eh, večkrat so mi različni akteri, ki so sodelovali v programu, poročali, da so zahteve glede poročanja prevelike, ni pravega sorazmerja. Prosim, da je tu komisija tudi dovolj odprta, da te stvari popravi kritizirali so tudi vprašanje smernic, eh, ki jih najdemo eh, v spletu. Stvari bi lahko prikazali bolje, bolj strnjeno. Pozivam komisijo, da to tudi spremeni. Eh, mnogi, ki sodelujejo v programu, so dobre volje, želijo pravzaprav sodelovati po najboljših močeh, vendar ovire je treba odpraviti. Hvala lepa. Bene, colleghi, vorrei dirvi che prima di dare la parola alla Commissione, d'intesa anche col collega... Preden dam besedo komisiji, bi rada opozorila na to, da imamo tudi eh, predstavnike eh, Slovenske mladinske eh, agencije. Tu prišli so kolega Zver in tudi drugi se bodo z njimi pogovarjali, morda oni lahko še nekaj povedo in potem pa pride na vrsto predstavnik eh, komisije, eh, torej najprej eh, torej predstavnik koordinatorjev mladinskih organizacij, torej tu gre za pomemben program. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica Kosta. Hvala lepa, gospodu poročevalcu. Eh, zahvaljujemo se odboru za kulturo v Evropskem parlamentu za to, da eh, pridejo tu tudi naše agencije do besede v okviru predstavitve poročila gospoda eh, Zvera o dogajanjih pri Erasmusu Plusu. E, pomembno je, kako se komisija zauzema za mladino. Poročilo gospoda Zvera povezuje različne točke, ki so ključne za Erasmus+. Plus. Tu imamo tudi možnosti za izboljšavo. Pomembno je, da povežemo nacionalne agencije za mladino, to je tudi nekaj novega. Eh, hvala lepa, da ste pohvalili tudi našo mrežo. Eh, še nekaj je pomembno in sicer, da upoštevamo različne vidike, ki se nam zdijo pomembni. Pomembno je nadaljevanje tega programa za naslednjo generacijo. Najprej poglavje o mladini. Eh, tu gre seveda za vprašanje konkretnih proračunskih sredstev, vendar ta program je že pravzaprav bil do sedaj zelo učinkovit. Mislim, da je treba tudi počrtati, da je mreža za mladino delovala na formalni in neformalni ravni. Eh, zlasti smo se borili z oprširitev radikalizacije in eh, nasilje. mi s našim delovanjem izboljšujemo učinkovitost programa. E, dobro dinamično sodelovanje se ne omejuje zgolj na mladinski sektor, temveč na splošno na te aktivnosti in to tudi vpliva na politiko posameznih e, držav. V naslednjih letih moramo izpostaviti številne vedike, ki so povezani z e, programom. To je zapisano tudi v poročilu poslanca. Eh, program mora biti bolj dostopen, namenjen bolj eh, deprivilegiranim skupinam in tu imamo različna, različne postopke, različna poglavja. Nacionalne agencije so obremenjene z delom in potrebujejo dovolj proračunskih sredstev. Potrebujemo višji prispevek za to, da bodo te agencije lahko še naprej delovale. Tu bi lahko imeli boljše, bolj učinkovite strukture, mi moramo okrepiti povezave med posameznimi agencijami, ki so prestojne za evropsko politiko za mlade. Sem sodi seveda tudi sodelovanje z komisijo, eh, državami članicami in agencijami. Tu lahko tudi bolje izvajamo politične odločitve in mreža agencij eh, daje tudi pomemben prispevek s podpiranjem konkretnih projektov ob podpori politične ravni. Tu vidimo pomen te mreže in tudi pomen tega dela za mlade. Budem sredstva za celoten program. Projekte je tu treba podpirati na druge načine. Obstajajo številni zelo kakovostni projekti za mlade, eh, za katere ni zagotovljena, zagotovljena podpora in zaradi tega je treba tudi prilagoditi sredstva. Naj dodam, tu gre za investicije v človeški kapital, to potrebujemo v Evropi. In komisija je tu sprejela politično odločitev, da nas podpre in da dela naprej v tej smeri. Hvala lepa. Sedaj pa dobi eh, besedo služba, ki uresničuje Erasmus. Eh, poglavje za mlade, tudi jaz imam tu tri vprašanja, saj je komisija že tukaj. Tri točke. Prvič. Vtis imam, da načrtuje komisija pilotne projekte, eh, ki si zaslužijo eh, posebno pozornost, tu gre za eh, Erasmus eh, Press eh, Card. Eh, tu gre za študentsko e-kartico, ki naj bi jo uvedli. Zanima me, kako so se te stvari razvijale in kdaj bo to prišlo, kdaj bo to uresničeno. Potem pa vprašanje za dodeljevanjem mesta v okviru Erasmusa. Za koga skrbi Erasmus? Za mlade, ki imajo tudi po zaključku izobraževanja čas, eh, da sodelujejo v okviru Erasmusa, da dobijo svoje mesto eh, ali pa imajo samo eno leto eh, na voljo. Torej, tu imamo pač možnosti širitve Erasmusa za mlade. Potem pa Erasmus eh, Mundus v Tunisiji sem videla, da obstaja pisarna Erasmusa v okviru eh, misije Evropske unije in tu torej obstaja konkreten naslov, na katerega se lahko obrnejo, se pravi na ta način se širi Erasmus po tretjih državah. Sedaj pa Francesca Panjusan, ki vodi referat za Erasmus. Prosim. Najprej bi se rada zahvalila za to priložnost, ki ste nam jo dali, da lahko komentiramo osnutek poročila. Naše stališče je seveda, da zelo pozdravljamo priporočila. Menimo, da je osnutek poročila zelo uravnotežen in tudi priporočila so usklajena z našimi prizadevanji za boljše izvajanje programa. Seveda je treba zagotoviti ustrezno financiranje. Potem omenjeno je bilo sodelovanje med različnimi deležniki. Dobro sodelovanje je seveda ključnega pomena za komisijo in mi vidimo, da da eh, omenja eh, tudi poročilo, to dobro sodelovanje. Hvala lepa, da tudi komisijo uh, vključujete v to tesno sodelovanje. Potem pa organi za implementacijo programa, spremljanje izvajanja pravil. Uh, torej tu smo istega mnenja. Vse te točke so ključnega pomena za delovanje programa. Eh, v zadnjih dveh letih smo delali v tej smeri in iz priporočil smo razbrali, da moramo nadaljevati eh, po tej poti s temi prizadevanji. Tesno sodelujemo z nacionalnimi agencijami, imamo delovne skupine, imamo sestanke, imamo tudi virtualno platformo za komunikacijo, usposabljamo kadre za nacionalne agencije, eh, zlasti na področju evaluacije mi moramo zagotoviti, da eh, poznajo pravila posod, da jih izvajajo na usklajen način, vendar še naprej se moramo prizadevati v tej smeri. Mi moramo spodbujati komunikacijo ne zgolj med eh, agencijami, temveč eh, tudi z izvršilnimi agencijami tu v Bruslju. In glede tega bomo predlagali izboljšave. Eh, potem IT orodja, olajševanje postopkov. Mi cenimo prizadevanja pri reševanju eh, teh problemov. Obstaja IT akcijski eh, načrt, ki ga poznajo dobro, vendar treba je storiti več zlasti pri poenostavljanju procesa. Mi torej trdno delamo na tem, imeli bomo tudi dodatne predloge za izboljšave. Eh, potem eh, o razpisu eh, ste tudi govorili. V naslednjih dneh bomo objavili vodič po programu. Tu gre za pravni dokument, ki mora v skladu s zakonodajo vsega vsebovati določene informacije, ustvarili bomo pa še bolj prijazno spletno orodje, odvisno od eh, profila, od sektorja. Eh, torej, vse to bo prilagojeno ceni javnosti. To ni zgolj načrtovano, to se bo izvedlo v naslednjih tednih. Na zahtevo Evropskega parlamenta smo uskladili tudi prevajanje tega vodiča, zato da bo čim prej na voljo, eh, k malo bo torej na voljo v vseh jezikih. Eh, pomagajo kolegi iz eh, prevajalske službe, na ta način seveda zagotavljajo tudi kakovost prevoda. Eh, potem pa formularje in poročila. Ta naj bi bila preprosta, ne želimo zahtevati nepotrebnih informacij, to bo na voljo na spletu, še ob naslednjem razpisu. Eh, opravili smo tudi jezikovno revizijo, poskušali smo poenostaviti jezik za različne ciljne skupine. Menimo, da so to manjšne izboljšave, na ta način pa kljub samo lahko izboljšamo eh, delo prosilcev za sodelovanje v tem programu. Potem pa smo govorili o pavšalih. E, to je seveda velika izboljšava, so pa tu še vedno odprta vprašanja. V naslednjem razpisu se moramo ukvarjati s problemom slabšega položaja tistih, ki prihajajo iz oddaljenih področja Eh, krajev. Torej, eh, dogovorili smo se za revizijo teh pašalnih zneskov. Torej, mi bomo zagotovili pravičnost in v ta namen se pripravlja študija, med, eh, ki bo preučila različne sektorje, življenjske stroške in druge parametre. Navedli ste celo vrsto točke, mislim, da ne moremo odgovoriti na vsa vprašanja, smo pa na voljo, vse smo zabeležili in eh, odgovore vam lahko pošljemo v pisni eh, obliki, pripravljeni smo pa seveda tudi na bilateralna srečanja s poslanci. Hvala lepa za to pripravljenost. To je prav gotovo zelo eh, koristno za poročevalca, za poročevalce v senci. Eh, če imajo eh, detaljirane vprašanja, se lahko torej pogovorijo z vami. Hvala lepa za delo poročevalca, ki bo tudi takoj dobil besedo. To je morda nekoliko drzno, vendar vi ste rekli, da ne moremo posegati v veljavno uredbo. Vendar na koncu eh, smo to slišali, da je mogoče narediti en korak naprej, da je mogoče postaviti temelje za bodoče eh, programe in parlament eh, mora ob državah članicah preučevati nadaljne perspektive. Torej, hvala lepa za to odlično razpravo. Prosim. Besedo, gospod predsednica. Eh, hvala tudi vsem za eh, plodno razpravo. Vidi se, da je Erasmus dejansko zgodbo o uspehu. Vsi s pošljivostjo govorimo o tem projektu Evropske unije eh, in z naklonjenostjo. In tisto, kar je pomembno, je, to sem spoznal v mojih srečanjih in pogovori z nekaj desetimi deležniki različnimi, da so zadovoljni z Erasmus plusom, večinoma, nasploh, da je to dober program eh, in tudi odnosi med komisijo in eh, deležniki so eh, v tem finančnem obdobju boljši, kot so bili v zgodovini, kot so bili prej. Vsej spremljam, ne vem, zdaj tretji mandat, tretjo finančno perspektivo te programe in mislim, da še nikoli niso bili tako dobri odnosi med vsemi temi dejavniki. Eh, rad bi dejal, da eh, si ne želijo nekih radikalnih sprememb, ne mladi, ne drugi deležniki, ampak želijo samo izboljšave in to smo tudi v poročilu jasno in glasno zapisali. Je pa res, da bo zelo pomembno eh, poročilo Evropske komisije, mestno poročilo, ki ga bo pripravljalo drugo leto in tudi na to poročilo bomo lahko imeli vpliv, če bomo Evropski komisiji tudi pošiljali, poslali eh, svoje pripombe, svoje videnja. To poročilo je tudi iz tehničnega vidika prekratko, da bi lahko vse povedali. Zato eh, sem pripričan, da bo eh, postalo naše sodelovanje z Evropsko komisijo in tudi drugimi deležniki trajno oziroma permanentno, stalno. Hvala. Grazie, grazie collega Sver. E comunque mi sembra interessante ricordare. Hvala lepa, gospod Zver, naj spomnim še enkrat na to, da je komisija eh, napovedala več denarja za Erasmus Plus v naslednjem letu. Seveda denarja nikoli ni dovolj, vendar prvi korak je tukaj. Eh, predloge lahko eh, pošljete do 24. oktobra. 11. ura in novembra bo glasovanje v odboru. Hvala lepa eh, torej komisiji, hvala lepa eh, agencijam, hvala lepa poročevalcu in poročevalcem v Sencu. Sedaj pa eh, kolega Takula, športna politika, odgovornost. Tu gre za poročilo na lastno pobudo Evropskega parlamenta. Junija smo že imeli prvo razpravo in sedaj imamo poročilo pred seboj. Prosim, da se v svojih prispevkih omejite na tri minute, kajte sicer nam bo zmanjkalo časa. Uvod je seveda lahko nekoliko eh, daljši, se pravi gospod Takola, pet do sedem minut in potem pa eh, dobijo eh, besedo poročevalci v senci in na to pa se lahko še prijavite k besedi. Prosim, gospod Takola. Hvala lepa. Eh, spoštovane kolegice in kolegi. Evropska unija ima sedaj tudi določena pooblastila na področju športne politike eh, v skladu z novo pogodbo in eh, mi moramo sedaj seveda preučiti Eh, celoviti koncept, eh, pogledati, kakšen je uspeh in varovati moramo evropsko razsežnost športa. Eh, v poročilu gre tudi za priporočila komisiji pri izvajanju športne politike. To je seveda tudi sporočilo državam članicam in športnim organizacijam. Tu imamo glavne teme, in sicer eh, dobro upravljanje, dostopnost in celovitost. Eh, pri dobrem upravljanju imamo nekaj zelo aktualnih vprašanj. Potrebujemo nično toleranco do korupcije v športu, glede tega se strinjamo. Eh, to velja za nacionalno, evropsko, mednarodno raven. V zadnjih letih je namreč bilo kar nekaj škandalov na vseh ravneh, tu je treba ukrepati in korupcijo je treba ustaviti. Športne organizacije potrebujejo eh, kulturo odprtosti. V tem poročilu predlagamo, da je treba jasno objaviti koliko prejemajo vodilni v športnih organizacijah, kakšni so njihovi prejemki, zato da tudi oni eh, dajo svoj prispevek k dobremu upravljanju. Potem pa dostopnost. Dostopnost je temeljna pravica za vsakega posameznika, za mlade, stare, priseljence. Eh, eh, vsi imajo pravzaprav pravico do športa. Šport eh, zbližuje ljudi, gibanje in šport preprečujeta bolezni, zagotavljata boljšo kakovost življenja in tudi aktivno staranje. O športni politiki eh, velja eh, reči, da se s tem pravzaprav tudi spodbuja gibanje in Mi imamo seveda tu učinkovite instrumente športne politike, ki pa morajo postati še bolj učinkoviti. Erasmus eh, Plus lahko eh, seveda eh, zagotovi še več sredstev za športno politiko. Če se tu ne stori dovolj, postaja stvar problematična. In potem pa še celovitost. Vrhunski športniki so vzorniki za mlade, seveda pa morajo biti pošteni. Eh, v vrhunskem športu obstajajo številni problemi, eh, doping, eh, posegi zunanjih sil in podobno. In na mednarodni ravni in evropski ravni se lahko borimo zoper te težave. Samo na teh ravneh je to mogoče. Potem pa še nekaj o gospodarstvu. 17 milijonov eh, ljudi v Evropi dela na področju športa. Tristo milijonov evrov, eh, pravi govornik, eh, znaša promet na področju športa in tu imamo še potencial za rast. Tu gre za potovanja, gre za dobrobit ljudi in vse to je tudi pomembno za digitalno področje in zaradi tega je treba seveda politično načrtovati eh, na tem področju. Eh, tu, gospa predsedujoča, so glavne poteze mojega poročila. Z veseljem bom še poslušal priporočila glede vsebine in vesel bom eh, predlogov za spremembe. Hvala lepa, kolega Takola. To so zelo zanimivi predlogi v vašem poročilu. E, čeprav imamo tu e, tri razsežnosti, ki jih poglobljeno e, obravnavamo. Najprej sedaj kolega Venta. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, govorim v imenu gospoda Fisasa. pa omenil bom tudi svoje lastne misli v zvezi s tem poročilom. Čestitke gospodu Takole k opravljenemu delu, to je pomembno poročilo, kajti ponavadi imamo samo eno poročilo o športu v enem mandatu. In to je zelo pomembna tema, kajti imič in ugled eh, športa in športni zvez je slab. E, tudi jaz sem bil športni menedžer in športnik in seveda želim e, e, izboljšati ogled evropskega športa in zaradi tega mora Evropski parlament poslati jasen politični signal športnim zvezam. Eh, fundacijam in podobno. Gre za eh, načelo poštenosti, poštene igre, eh, fair playa, ki naj ne velja zgolj na nogometnem igrišču, temveč tudi v upravi, v menedžmentu. Športne federacije morajo imeti tudi dobro upravljanje. Eh, mi smo videli, eh, da so obstajali škandali in potrebne so reforme. Treba je spremeniti sistem upravljanja eh, zvez. Sistem mora biti bolj pregleden in učinkovit. Upam, da bodo kadrovske spremembe v FIFI in UEFI eh, pomagale eh, pri dosegi tega cilja in da bodo druge organizacije sledile eh, temu zgledu. Evropski parlament bo bedel nad izvajanjem teh reform. In mi moramo tudi storiti vse, kar je v naših močih, da preprečimo kazniva dejanja na področju športa. To je Eh, seveda grožnja za šport, gre za eh, dogovarjanje o izidu eh, igr, zloraba mladoletnikov, vse to so problemi in mi potrebujemo seveda standarde za upravljanje v športu, mi potrebujemo primere dobre prakse. Osredotočiti se moramo tudi na to, kar je poročevalec povedal. javni šport je treba deloma financirati z denarjem od stav. Eh, in v športu obstaja še vedno problem dopinga, ki je zelo resen, ki eh, škoduje ogledu športa in tudi seveda zdravju športnikov. Naša bitka zopar uh, eh, doping mora postati bolj konkretna in zato potrebujemo tudi finančno podporo. Potem pravičnost, eh, fairness, eh, vse to je pomembno pri športnih dogodkih in države članice morajo storiti vse, kar je v njihovih močeh, da zaščitijo šport proti negativnim vplivom, naprimer dogovarjanje izida eh, eh, nezakonite stave in podobno. Države članice imajo pravico, da eh, preganjajo vse te prekrške v športu kot kazniva dejanja. To je nekaj, kar ne škoduje zgolj športu, temveč celotni družbi. Za zaključek želim povedati, da cenim dvotirni sistem, ki se omenja v tem poročilu in eh, pomembna je mobilnost športnikov v Evropi. To je zelo dobro poročilo. Predlagali bomo določene spremembe in upam, da bomo imeli veliko timskega dela eh, s poročevalcem. Hvala lepa. Kolega. Morganov za kolego Micija. Hvala lepa. E, torej, e, govoril bom v imenu kolegice Micijeve, ki ni mogla priti na ta sestanek. Ona meni, da je e, kolega Takula predstavil uravnovešeno poročilo z dragocenimi priporočili, za evropsko politiko na področju športa. Poslanka Mici meni, da je poročevalec jasno prikazal pomen športa za vključevanje in integracijo v družbi, tudi eh, za stike in eh, sporazumevanje med kulturami in skupinami je šport pomemben pomemben je za najšipkejše, za stare, za preseljence, za eh, osebe z invalidnostjo. Vsi morajo imeti iste možnosti, eh, da se športno udejstvujejo. Eh, torej, kolegica podpira večino besedila, predložila bo nekaj predlogov sprememb. Zlasti glede konkretnih ukrepov, naprimer, boj proti dopingu, proti nezakoniti uh, trgovini s substancami za izboljševanje uh, športnih uspehov, potem finančni nadzor, uh, transparentnost, odgovornost, uh, boj proti diskriminaciji, rasizmu, uh, ksenofobiji v športu, izboljšanje. Uh, obeto za kariero športnikov, spodbujanje športa na šolah in univerzah, eh, potem pa spodbujanje eh, redne eh, telovadbe, vključevanje mladih, žensk, deprivilegiranih, ki nimajo dovolj dostopa, potem vključevanje vidika inkluzije, vključevanja, zlasti se bomo posredotočali na najšipkejše. Treba je eh, posebej omeniti uspehe športnikov z invalidnostjo, eh, tudi v medijih je potrebno več poročati o tem. tu je več organiziranih eh, tekem eh, in o teh je treba tudi poročati. Eh, kolegica Mici se veseli pozitivnega sodelovanja z poročevalcem in poročevalci v senci in upa, da bodo dosegli dober rezultat. Hvala, še zadnji govornik, kolega Jur in pa kolegica Damata, se opravičujem. Hvala. No, kolegi in kolegice, najprej v, naj v imenu kolegice Maklakin, ki je danes ni z nami, čestitam pračevalcu gospodu Takoli za opravljeno delo. Sicer je običajna praksa, da seveda najprej zahvalimo pračevalcu, ampak vendarle je kolegica pripričana, da je gospod Takola eh, se odrezal odlično in da je upravil več, kot bi bilo od njega pričakovati. Eh, Eh, in eh, njegov prispevek je zelo koristen za poslance, poslanke te tudi za predstavnike športnih organizacij. Šport igra pomembno vlogo pri združevanju skupnosti, morda neko vlogo, ki je ne more igrati nič drugega, ampak eh, žal prepogosto ugotavljamo, da zaradi pomankanja integritete v športu prihaja do razočaranj. Osredotočiti se moramo na pozitivne koristi športa in te koristi mora biti na voljo vsem posameznikom, hkrati pa je potrebno seveda ohraniti tudi sloves tako amaterskega kot profesionalnega športa. In to vključuje tako eh, igralce kot, eh, oziroma športnike, kot tudi gledalce. Eh, seveda vemo, kakšne koristi prinaša množični šport, eh, spodbuja ljudi vseh starosti, da živijo bolj zdravo. In EKR pozdravlja tudi poziv športnim organizacijam naj razvijajo kulturo preglednosti. Je pa to eh, seveda nekaj, kar je v prvi vrsti v rokah športnih organizacij. Eh, evropske nacionalne eh, institucije lahko igrajo vlogo pri spodbujanju takih praks, ampak ne smemo preseči svojih pristojnosti glede na vse, kar se je dogajalo v zadnjih letih, se moramo zavedati, da ni vloga političnih institucij, da se omešavajo take zadeve. Ostati moramo pri strani, ne pri stranski, seveda pa nuditi informacije tem organizacijam, kadar jih potrebujejo. E, imamo tudi določene pomisleke glede 36. E, odstavka in Eh, glede predloga, da bi namenili več denarja za šport v okviru Erasmusa. Preden se odločimo za dodatno financiranje, moramo seveda najprej ovrednotiti, kako vse ta sredstva porablja, kako učinkoviti smo eh, tudi v okviru Erasmusa. Predvsem je potrebno ugotoviti, ali se obstoječe financiranje uporablja za to, da mladi iz vseh socialnih ozadij se vključujejo v šport in ostajajo dejavni predlogi sprememb, ki jih bomo uložili, bodo odražali to, kar sem ravno kar naštel. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Mato, prosim. Najlepša hvala. Danes se oglašam kot poslanka, pa zlasti kot nekdanja športnica in trenerka. Glede na to, uh, da je bil šport velik del mojega življenja, lahko povem, da je potrebno med eh, cilje poročila eh, res eh, vključiti to, da je šport gonilo socialnega vključevanja. Eh, boljše fizično delovanje je v središču ne samo športne politike, ampak tudi izobraževalne politike in zdravstvene politike. Gospodarski doprinos športa eh, je seveda pomemben in se povečuje. To je pomembno tudi na področju eh, turizma, pa tudi pri digitalnih storitvah. Več kot sedem milijonov evropejcev je zaposlenih eh, v športu in vse to so razlogi, zakaj šport zasluži medsektorski pristop v političnem odločanju. Nedavni škandali v evropskih in svetovnih športnih organizacijah kažejo, da je zdaj pravi trenutek za ukrepanje. Mislim, da je težava v tem, da ni ustreznega vodenja, da obstajajo šibke točke v sistemu, eh, zaradi katerih ostanejo na cedilu prave športne vrednote, naprimer fair play. Eh, nameščanje rezultatov tekem je eden največjih izzivov za šport. In, eh, Veliko je pomankljivosti že samo pri opredeljevanju tega problema in mislim, da gre tu res za zelo horizontalno vprašanje. Potrebno je jasno povedati, kaj je dovoljeno, eh, kaj ne, kaj je regulirano, kaj ne. Če govorimo samo o tem, kaj je zakonito ali nezakonito, bomo imeli težave tudi pri izvajanju eh, direktive sveta o nameščanju izidov tekem. In pa še nekaj bi izpostavila. Izobraževanje življenje in to ne samo zato, ker sem nekdanja športnica. Glede na to, da sem imela priložnost sodelovati na različnih področjih športa, vam lahko zatrdim, da potrebujemo horizontalen pristop do odprave korupcije in to lahko dosežemo zlasti tako, da mlade izobražujemo v športni etiki in da jim predajemo športne vrednote. Kolega, mislim, da eh, si želi tudi operativnih eh, predlogov, tako da bom tudi sama podala komentarje o tem, kako eh, odpraviti nameščanje zidov tekem. Eh, veliko je govora tudi o Erasmusu, plus, ki je eden najbolj učinkovitih orodij na področju športa v Evropi. Tesnejše sodelovanje med državami članicami Evropsko komisijo bi bilo eh, koristno. Eh, Višji prispevek za šport pa bi bil seveda tudi dobrodošel. Evropski športni model je enkraten in je pozitiven za eh, naš šport, potrebno pa ga je zaščititi pred številnimi izzivi. Potrebno je najti ravnoteže med najrazličnejšimi interesi. Tudi veliki športni dogodki so naprimer eh, ogromna priložnost za spodbujanje športnih vrednot, zlasti kadar. Eh, so skladni tudi z okoljsko politiko, kadar se povezujejo z lokalnim turizmom. Hkrati pa so ti športni dogodki privlačni za špekulatorje in raznovrstne interese. V zadnjih desetletjih so športni dogodki večkrat pripeljali do zlorabe javnega denarja. Ogromno je primerov držav, ki so se celo zadolžile zaradi organizacije velikih dogodkov, naprimer Atene ali Peking. E, mi še vedno plačujemo za olimpijske igre iz 60-ih. Torej prav je, da temeljito razmislimo o odprtih vprašanjih. Morda smo nekoliko razdeljeni, ampak to uh, je enostavno, kaj ti uh, eh, enostavno razumeti, kaj ti v marsikdo eh, je bankrotiral na račun takih dogodkov. Najlepša hvala. Zdaj pa predstavljam predstavnico komisije enote za šport, ki je z nami in bo podala nekaj komentarjev. Zelo zanimiva se mi zdi povezava športa in prostovoljstva, ki jo izpostavlja gospod Takola. Uh, To je nekaj, čemer je bilo govora tudi na dogodku posvečenem prostovoljstvu in športu v tretjih državah. Mislim, da je torej eh, vredno iz, posebej izpostaviti prostovoljstvo v športu. Kar pa zadeva nameščanje izidov tekem, bi morda lahko pozvali malteško predsedstvo, da poskuša premustiti neko osko grlo, ki preprečuje, da bi prišlo do ratifikacije Evropskega sveta na tem področju. Eh, potem so tu še veliki športni dogodki. Ti seveda vedno predstavljajo tveganje, ampak vendarle pogosto gre za eh, izjemne dogodke v moji državi in drugod po svetu. To so dogodki, ki. Eh, izpostavljajo moč in eh, priložnost. To so dogodki, ki združujejo ljudi, ki dajo priložnosti mladim. Eh, olimpijske igre naprimer so bile neverjeten dogodek in mislim, da bi morala vsaka država narediti, kar lahko, za to, da bi kandidirala za organizacijo takih dogodkov. Mora pa to biti seveda zelo pregleden proces tu je pravzaprav dožnost vsakega, pomembno pa je tu seveda tudi dobro upravljanje. Tako, konkretno sem se želela odzvati z, na to. Zdaj pa dajem besedo gospe Listek. So, much, uh, uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Za začetek naj povem, da smo zelo zadovoljni, da ta razprava poteka tik po razpravi o Erasmusu Plus in veseli nas, da je gospoda Mato govorila tudi eh, o Erasmusu Plus, kajti eh, Eh, šport je pravzaprav novost eh, ravno v Orasmusu Plus in eh, lahko rečemo, da je tudi ta program veliko prispeval k uspehu v zadnjih treh letih. Tako da smo zelo veseli te omembe. Kar pa zadeva samo poročilo, lahko povem, da komisija res iskreno pozdravlja poročilo gospoda Takole, tako zaradi vsebine kot zaradi metode priprave poročila. Zelo smo veseli metode, ki jo je obral gospod Takola. Vemo, tesne stike s športnimi organizacijami, pa tudi s komisijo in mislim, da je bila to eh, prava pot za to, da so v poročilo vključeni res bistveni elementi. Strinjamo se tudi z vsebino, kajti eh, prepričani smo kot komisija, da bo to poročilo za nas zelo koristno. Večina vaših predlogov. Eh, je skladnih s tem, kar je že na dnevnem redu in s tem se čutimo seveda podzvane, da naredimo več in da se odrežemo bolje. To je tisto, kar potrebujemo. Dva primera. Prvi primer boljše upravljanje. Eh, omenjali ste zaveze za 2018, e, eh, obljubili smo, da bomo preverili doseženi napredek. Naj samo omenim, da 15. septembra gospod Navračič, naš komisar, e, Eh, izdal poziv eh, športnim organizacijam, naj se zavežejo načelom dobrega upravljanja. Pozval jih je, naj sprejmejo konkretne ukrepe za boljše vodenje. 28 športnih organizacij je že eh, sprejelo to zavezo in brez večjih težav bi lahko v to pobudo vključili tudi Evropski parlament in na tem področju sodelovali v prihodnjem letu. Uh, Potem povdarek na množičnem športu. Tudi gospod Ljuer je to omenjal. Verjetno veste, da v vedno večji meri podarjamo majhne projekte, zato da omogočimo sodelovanje tudi manjšim lokalnim organizacijam. E, no, vsega ne bom našteval, ampak e, veliko je toč skupnega interesa v tem e, poročilu naprimer eh, prostovoljstvo, spodbujanje enakosti med spoloma, boj proti dopingu. Gospod Morgano je, je ustrajal tudi pri socialni vključenosti in pa eh, integriteta, kar je omenjal tudi gospod Venta. Eh, še nekaj besed, kar zadeva glavne teme. Najprej ne vas opomnim, da smo nekaj, da je nekaj predlogov eh, gospoda Takole pravzaprav že obstajalo na podlagi pripravljanih ukrepov in te predloge smo eh, vključili v letošnji eh, delovni program, naprimer zaščita športnikov in spodbojanje mobilnosti. Edini pomislek, pa še ta je manjši, ki ga imamo pri tem poročilu, je vezan na dogovarjanje o izidih tekem. Vsi se zavedamo, da je to prednostna naloga, ampak se nam, da je komisija na nek način že dosegla rezultate, kajti na dnevni red sveta smo umestili predlog, eh, ki predvideva podpis konvencije. Vemo, da poteka razprava v svetu. Eh, želimo vsi napredka, ampak smo v enakem položaju kot uh, vi. Tudi mi želimo doseči, da bi stvari stekle čim prej. Uh, in torej, mi smo pripričani, da je torej, komisija vse na tem področju odpravila svoje delo. In pa še kar zadeva gospodarstvo, pri tem eh, ustraja tudi gospod Takola, zavedamo se, da moramo storiti več, zlasti ker ima evropski šport eh, velik potencial tudi za rast in za poslovanje. Še nekaj besed za zaključek. Najprej naj povem, da menim, da nam to poročilo lahko pomaga tudi pri nadaljem delu v zvezi s športnimi vrednotami. Gospod Venta je izpostavljal verodostojnost evropskega športa in eh, to je posem skladno z duhom z tega poročila in s tem se celoti strinjamo. Lahko povem še, da vam eh, obljubljam eh, naše sodelovanje tako v pripravi kot eh, tudi pri izvajanju sklepov tega poročila. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa dajem besedo še gospodu Takoli. Izvolite. Gospa predsedajoča, najlepša hvala. Zahvaljujem se komisiji eh, in uh, tudi torej, našemu gostu in vsem kolegom, ki so opravili ogromno dela. Je pa zdaj pred nami še kar nekaj eh, točk, na katerih bomo delali naprej. Vemo seveda, da je dolžina poročila omejena z eh, določenim številom znakom. Seveda bi bilo vedno mogoče eh, napisati lep roman, ampak žal je število besed omejeno in zato je potrebno zelo dobro razmisliti, kaj v, v poročilo uvrstimo in kaj ne. No, morda bo eh, poročilo v nadaljevanju postalo še nekoliko daljše, ampak to je potem potrebno predvideti že vnaprej. Prizadeval si bom, da bi bilo poročilo čim bolj uravnoteženo in kolikor sem sam razumel komentarje, mislim, da je bila temeljna ideja enaka pri vseh. Eh, pomembno je, da smo usmerjeni v prihodnost, da sestavimo poročilo, ki bo vsebovalo oziroma se dotikalo čim več relevantnih tem. In če bomo. Če pa bomo pretiravali s predlogi sprememb, bo vse skupaj izpadla kot neka novoletna jelka z eh, neskončnim številom okraskov, zato mislim, da eh, moramo upoštevati določene omejitve. Eh, v bistvu gre predvsem za to, da spodbujamo evropejce naj se gibljajo, potem je tu upravljanje dostopnost in celovitost oziroma integriteta. To so ključne besede. Smo v težkih gospodarskih časih in tu gre za 300 milijard evrov, ki jih šport lahko doprinese. Eh, tudi eh, veliko ljudi šport zaposluje in ta številka se iz leta v leto povečuje. Tudi na to ne smemo pozabiti. Hvala vsem za pohvale, hvala vsem za vaše prispevke in eh, predvidevamo tudi še organizacijo seminarja na to temo, tako da bomo še imeli priložnost predstaviti svoja stališča v zvezi z razvojem evropskega športa. Toliko kot eh, manjša reklama. Najlepša hvala. Zelo zanimivo. Upam, da bomo eh, tudi mi lahko prisotni. Tako. Zdaj pa lahko zaključimo s to točko dnevnega reda. In seveda je pomembno, da šport postane vseevropska pobuda, eh, ki združuje vse povezave, vse države. Rok za ložitev predlogov sprememb je 18. oktober ob 11. 18. Eh, novembra pa bo potekalo glasovanje v odboru. Zdaj pa eh, se nam bodo pridružili eh, sloviti gostje, zato da se nam bodo uspeli pridružiti na udru, bomo prekinili za nekaj minut. Kot veste, so z nami Ken Loach, Selin Čama, Andreja Segre in tudi gospa Pak.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 enostavno zbrati vseh kolegov, ampak eh, z nami je res nekaj posebnih gostov. Najprej naj torej te goste, ki so danes z nami, toplo pozdravim. Seveda vsi dobro poznate Kena Lovča, je res. Eh, nam v veliko čas, da je danes z nami na tem sestanku. Tu je tudi Selin Šama, ki je sodelovala pri nagradi Lux z filmom eh, Bodefi. Mislim, da se je uvrstila celo med eh, tri finaliste. In z nami je tudi Andreja Segre, italijanski režiser, ki je predložil za nagrado Lux zelo gnljiv film eh, Io sono lì, torej jaz sem lì, in je prijel nagrado leta 2012. Imamo pa tudi to veselje, da je z nami danes Doris Pak, ki, kot eh, vsi veste, je nekdanja predsednica tega odbora, hkrati pa je tudi Eh, nekakšna mati nagrade Lux in je zdaj po pooblastilu predsednika Šulca koordinatorka za to nagrado. Hvala, da ste z nami, to nam je veliko veselje. Zdaj pa bom nadaljevala v italijanščini. Takoj naj povem, da nam je v veliko čast eh, in v veselje, da je danes z nami pravzaprav eh, smetana eh, evropske filmografije. Z nami je legendarni, eh, z nami pa je upam tudi legendarni direktor, ki nas je danes zapustil. Prej smo ga že omenjali, Andrej Fajda je bil velik polski režiser. Eh, njegov uh, alegorični stil je bil vedno zvest zgodovini njegove države po drugi svetovni vojni. Res je predstavljal svoboden glas in nekako uh, živo pričo vse, številnih dogodkov. prijel je tudi številne nagrade eh, s filmom Man of Iron, torej Železni mož in uspel je prikazati svoje zgodbe na simboličen in zelo strok način. Bil je tako filmski kot gledališki režiser. Leta 2000 je prejel Oskarja leta 2006 pa eh, Zlatega medveda na Berlinskem festivalu. To je samo nekaj nagrad, ki jih je nabral tekom svoje karijere. In mislim, da se moramo pokloniti temu izrednemu evropejcu, predanemu evropejcu, In uh, mislim, da lahko to izrazimo z aplauzom. Morda bomo kasneje videli tudi kratek video posvečen eh, Vajdi. Vsakakor pa je letos zelo posebno leto. Letos namreč obeležujemo deseto obletnico nagrade Luks to nagrado je vzpostavil Evropski parlament, kot rečeno pred desetimi leti in mislim, da nam je uspelo nekako se odzvati na potrebo po raznolikosti in eh, deljenju raznolikosti evropske kulture med nami. Ne govorimo tu zgolj o sto, razli, sto različnih filmih, o sto različnih zgodbah, govorimo tudi o e, evropskem značaju vseh teh filmov. In mislim, da so da je film I. Daniel Blake, ki je letošnji dobitnik eh, Zlate palme, res neverjeten eh, socialni film. Eh, no, lahko vam eh, sporočim tudi, da se današnja razprava prenaša tudi na programu Arte Cinema. Eh, Nagrada Lux eh, nekako obeležuje pomen, ki ga parlament pripisuje evropskim zgodbam, občutljivosti v Evropi, eh, ustvarjalnemu jeziku. Vsi filmi so podnaslovljeni v 24 uradnih jezikih. Eh, Podnosljeni so vsi trije finalisti, ne samo zmagovalni film in to seveda bistveno olajša distribucijo teh filmov. Uh, Eh, ti filmi eh, tako redno presegajo evropske meje. Številni mladi neodvisni filmari so zasloveli, eh, spoznali so jih v državah, ki so predvsej daleč stran od držav, kjer so začeli s svojim delom. Mrsikdo je zabeležil veliko uspeha tako v Evropi, kot tudi izven Evrope. Mislim, da nagrada Lux omogoča uh, filmskim ustvarjalcem, da dostopajo do, do drugačne publike, tako v Evropi kot izven nje. In po zaslugi sodelovanja vseh uh, vas, torej vseh, ki sodelujete pri projektu nagrade Lux, uh, Eh, in tu imamo v mislih seveda Doris Pak in vse, eh, ki ste pri tem udeleženi. Eh, vsi smo spremljali, kako je ta projekt nagrade Lux napredoval v velikih korakih. Imamo tudi dneve nagrade Lux, ko finaliste prikazujejo, torej finalne filme prikazujejo v več kot 50 mestih po Evropi. Znani so že eh, trije finalisti za letošnjo nagrado. Eh, najprej je tu koprodukcija When I Open My Eyes. In verjetno veste, da je parlament eh, tisti, ki izbere zmagovalca z internim glasovanjem. Novembra bomo zmagovalca razglasili v Strasburu. Eh, govorimo pa seveda tu o pomembnih festivalih, o Brninskem, o Kanskem festivalu, pa tudi o Beneškem festivalu. In eh, mislim, da imamo res nekake ambasadorje cinematografije. Uh, Tako da bi se zahvalila tudi vsem tistim, ki sedijo v žirijah in določajo eh, končne zmagovalce. Najlepša hvala vsem, hvala tudi eh, vsem mladim, ki svojim delom po Evropi spodbujajo evropsko kinematografijo. Na esplanadi pred parlamentom ste najverjetneje videli tudi plakate nagrade Lux. Poleg tega je organizirana tudi razprava v parlamentu, eh, razstava v parlamentu. Govorimo vse skupaj o sto različnih film, filmih, sto različnih avtorjev. Sama nagrada ne samo, da se je razvila, ampak je iz nje razstal res pravi evropski dogodek istočasno se filme prikazuje v 28 državah članicah. Posud z podnaslovi v lokalnem jeziku. Mislim, da je to torej res eh, izredna pobuda, da gre za dogodek, ki prenaša močno sporočilo o tem, kako lahko film presega nacionalne in jezikovne meje. Še naprej želimo podpirati tak pristop k uh, ustvarjanju filmov. Še naprej želimo ustvarjati prostor za močnejšo evropsko kinematografijo in za močnejšo evropsko audiovizualno industrijo. Beseda luks dobesedno pomeni luč. Uh, In s tem projektom poskušamo spodbujati neodvisno filmsko produkcijo, želimo spodbujati pripovedovanje in predstavitev različnih zgodb, ki nas silijo v premislek. Glede na eh, etično, kulturno in socialno krizo, s katero se sooča Evropa, glede na številne izzive, s katerimi se soočamo, kot so globalizacija, preseljevanje, glede na ravnovesja v naših družbah, glede na to, koliko ljudi je žrtev diskriminacije, mislim, da potrebujemo pozitivno razmišljanje, potrebujemo pozitivne misli v težkih časih in mislim, da ima film lahko tu zelo pomembno vlogo. Film nam lahko ponudi širšo sliko, kot bi jo videli, če bi ostali samo osamljeni v svojem kotu. Tako da mislim, da res skupnimi prizadevanji gradimo Evropo kulture. Ne moremo si predstavljati Evrope brez evropske cinematografije. Še dvoje bi izpostavila. Zelo me veseli, da je Evropa nekako morda eh, zašla, ko je iskala središče kulture, ampak predsednik Juncker je pred nedavnim dejal, da eh, so eh, vsi ti ustvarjalci neke vrste dragulji v naši kroni in da jih moramo ceniti. Evropska kultura daje Evropi kulturno, eh, konkurenčno prednost na nek način. Lansko leto je eh, se evropska cinematografija odlično odrezala. Govorimo o povečanju prihodkov od prodanih vstopnic za približno 8 odstotkov. Govorimo o ustvarjalni Evropi, še naprej želimo podpirati produkcijo ter eh, kroženje evropskih filmov. Danes so z nami režiserji, ki zastopajo evropski duh, ki morda marsikomu vzbujajo nelagodje, ampak vendarle eh, so sposobni graditi mostove in ustvarjati skupno znanje, skupno razumevanje. Vaša država, gospod Kenoč, se je žal odločila zapustiti Evropo. Vemo, da je veliko uh, mladih uh, intelektualcev prepričanih, da se bitka nadaljuje. Uh, morda na nekoliko drugačen način. In močno upam, da bosta kultura in izobraževanje tisto področje, kjer bomo ostali povezani, kjer bomo še naprej ohranjali pravi evropski prostor. Tako, zdaj pa kar takoj dajem besedo vam. Zelo me zanima, kaj nam boste povedali. Eh, morda se bo kdo od kolegov želel odzvati na to, kar boste povedali, potem bomo prisluhnili še Doris Pak, če bo želela spregovoriti. Seveda pa uh, boste imeli priložnost zastaviti vprašanje tudi drugima dvema režiserjema. Torej, kar izvolite, gospod Kenloč. Um, Najlepša hvala. Hvala tudi za vabilo. Hvala za ta privilegij, da danes lahko nagovorim ta odbor, ker me se strah meje, moram priznati, in toliko ljudi je pred menoj. Eh, prvo kot prvo. Eh, ne rečem, da nisem vedel, da je Andrej Vajda premenil, dokler niste tega omenili tule. In um, zares bi se mu želel tudi osebno pokloniti. To je bil izjemno dober režiser. Eh, Veliko plivom je tudi name, moje prijatelje, na vse tiste, eh, ki jim nima ki, oziroma ki jim je mar za evropsko kinematografijo. To je bil eden izmed velikih mojstrov, uh, zelo zgovorno je pričal o tem, kaj se dogaja na Polskem, prav tako pa je vedno govoril s nekim humanitarnim čutom. To je bil vzornik za vse, ki smo aktivni na področju evropske uh, kinematografije. Tako da z Bogom, Andreja Vajda. Uh, nagrada Lux ima zares. A, primeren naziv. Luč je ključna za kino. Reagira luč, reagira s filmskim trakom. Na ta način sploh dobimo filme. Tako da luč potrebujemo, hkrati pa moramo tudi osvetliti določene zadeve kot filmari. Uh, eh, izpostaviti moramo določene zgodbe, uh, ljudi, uh, in na ta način razsvetliti tudi javni diskurs. Tako da je luč a, eh, ključna za a, eh, kinematografijo, tako za ustvarjanje kot za sprejemanje. To je tudi izjemno pomembno, tudi zato, ker so vrednote razsvetljenstva trenutno ogrožene, kot vemo. Eh, razum in neslepa vera mora spet dobiti prednost, prioriteto. To moramo oceniti vrednote razsvetljenja so nekaj, za kar se moramo zares angažirati, tudi vi, ki ste tule. Želel bi si, da bi eh, tudi naši poslanci bili tega mnenja, pa verjetno niso. Poleg uh, luči, svetlobe, potrebujemo pa tudi toplino, tako rekoč. Uh, luč oziroma svetloba je lahko zelo hladna, ampak če želimo, da uh, Eh, kinematografije delajo dobro, potrebuje, potrebujemo tudi toploto, toplino, tako rekoč, da povemo, eh, kaj se dogaja z ljudmi, potrebujemo tudi strast, eh, tudi jezo včasih in danes imamo ogromno zadev, zaradi, zaradi katerih smo lahko jezni. Torej, svetloba in toplina oziroma toplota, to so zima dobre zadeve. A, tri stvari bi želel izpostaviti danes. Prv, prvo kot prvo kinematografija, kaj lahko s filmi dosežemo in kaj lahko tudi industrija združenega kraljestva doseže in kaj potrebujemo od Evrope in evropskih inštitucij. Ne vem, če bomo to dobili. To je prvo. A drugo, kar želim omeniti, je ta dilema, ki obstaja trenutno na levici v zvezi s tem, kako um, kakšno stališče usprejeti v zvezi s evropskim referendumom oziroma v zvezi s referendumom v Evropski uniji. Mislim, da tega vprašanja nismo naslovili v zadostni meri. Na kratko bom govoril o tem, prav tako a, pa bom a, tvegal s a, tem, da vam predstavim poročilo o tem, a, kaj se dogaja doma morda ne veste točno, kaj se dogaja doma, zato ker imamo težave s komunikacijskimi sredstvi, z mediji in tako naprej. Skratka, predstavim vam bom situacijo doma, ki, kot jo morda še niste slišali, opisano. Torej, začel pa bom s kinematografijo. Kinematografija je najbolj veličasten medij, najlepši medij. In uh, mi trije smo tukaj zato, ker uh, nam je ta min izjemno pomemben. Vse ima. Dramo, karakterje, zgodbe, eh, konflikt, eh, reševanje konflikta. Vse to ima. Prav tako je to umetnost, vizualna umetnost, to so podobe. Prav tako s filmi poročamo o dogodkih. Lahko so filmi zelo domiselni, najzimno surrealističen način, pravzaprav lahko, se, lahko potujemo nazaj v zgodovino, lahko uporablja zgodovino, kakršnakoli oblike umetnosti lahko nekako zaživijo skupaj v filmih. In mi smo zares eh, zelo srečni, da lahko delamo na filmih, to je izredna oblika umetnosti, ki ne smemo posnevati. Ima pa ogromno, ogromno težav. In ena izmed težav je sledeča ne ve točno, kaj bi film postal, ali tržno blago ali pa sredstvo za komuniciranje. Nasplošno se na filme gleda kot na neko tržno blago, kot nekaj, v kar lahko investirate. Investicije so običajno uh, zelo visoke in, ti, in, in vlagatelji uh, res temeljito pregledajo končen proizvod. Zelo so skrbni pri tem pregledu in ta uh, komunikacijska vrednost filma se presoja tudi skozi to prizmo investicije. In večja kot je ta investicija, manj eh, integritete ima film, zato ker uh, ga okužijo neke vrste komercialne odločitve, ne, uh, pa, ne zaživijo pa morda ta, te zgodbe iz centralne ideje. Tako da v filmih uh, eh, obstaja ta dihotomija. V kakšni meri ima vpliv na film dejstvo to, uh, da je tržno blago in v kakšni meri vpliva uh, film dejstvo, da nekdo z vami želi deliti idejo, tragedijo, dramo, nekaj izmišljenega. Drug problem pa je ta, da so nas nekako kolonizirali, zlasti nas je kolonizirala kultura iz ZDA. Uh, v različnih merah od države do države, ampak eh, pri nas je to še posebej hudo, zato ker mislijo, da govorimo isti jezik in to je zares problem. In eh, kot eh, verjetno veste tudi iz drugih primerov, ZDA ne želijo partnerjev, ampak subjekte. To vidite v prostotrgovinskih sporazumih, v drugih sporazumih, ki sklepajo partnerstvo, zares ni to, na kar ciljajo. Želijo pač stranke, eh, potrošnike in subjekte. Torej, ne smemo pozabiti na to kolonizacijo, zlasti, ko razpravljamo um, o tem področju filmov. Pa še nekaj glede evropskih filmov. Velika prednost evropskih uh, filmov je raznolikost. Zares uh, bogato kinematografska tradicija imamo v EU. Italijanski filmi po vojni, naprimer, so bili zame izjemno pomembni, tudi češki film iz 60-ih. Pa tudi drugi filmi iz vzhodne Evrope, francoski filmi so čudoviti, španski, skandinavski filmi, nemški filmi, belgijski filmi, brata Tarden, naprimer, eh, pač imamo filme iz cele Evrope, ki so zelo raznoliki, izhajajo iz različnih tradicij, različnih stilov. Um, različne inpute uporabljajo in to je, to je naša moč in to moramo zavarovati, raznolikost. A, še nekaj bi želel omeniti, ne bom predolg, ker to poznate bolj kot jaz, ampak glede kinematografije in a, naše države, ki odhaja iz EU-ja, bi želel nekaj povedati. Imamo kar nekaj institucij, ki pomagajo evropski kinematografiji, ampak nobene izmed teh inštitucij ne gre dovolj daleč. So sicer dobre inštitucije, ampak omejene. Mi smo del ene inštitucije in sicer inštitucije Creative Europe oziroma Media Fund, ampak bomo morali iti ven. Financirajo pisanje scenarijev in pa distribucijo filmov. To je dobro mi smo imeli velike prednosti, velike koristi od tega, ogromno filmov je prejelo podporo strani tega programa Kreativna Evropa. Verjetno ne bomo več del teh programov, ko bomo šli iz Evropske unije, razen če ne bo naša država plačala za to, da bi ostali del teh programov, kar bi morala. Your Image je naprimer še ena inštitucija, ki financira produkcijo. Tudi mi smo uporabljali ta sredstva. Torici, so nas leta 95 izključili iz te inštitucije, eh, tako da od takrat naprej nismo več del tega. Ko se bo naša vlada pogajala, bi morala prositi, da bi eh, ponovno postali del tega, te inštitucije. Ne bojo tega storili, ampak bi morali. Eh, pogodbe oziroma sporozumi za koprodukcijo bo še vedno, bodo še vedno obstali, ampak bodo na velikem minusu, zato ker so to vrstni oziroma producenti bodo šli v to vrstne dogovore, zato ker bodo dobili, ne vem, davčne olajšave od eh, svoje vlade. Ampak to bo odvisno od tega, kaj, eh, katero blago uporabljate za Belgijo, iz katere države. Eh, z Belgijo imamo izjemno dobro, izjemno dobro odnose. Belgijski strokovnjaki delajo na naših filmih odlični, so prih, prinašajo čokolado, žaka brela. Uh, in pa predvsem svojo domišljivo in ustvarjalnost. In so dobri tovariši in res radi delamo z njimi. Ampak eh, belgijska koprodukcija je uspešna samo zato, ker ima podjetje za koprodukcijo neko prednost. Če pa ne, oziroma če ne morejo priti eh, v Združeno kraljestvo, ne da bi izpolnili celo vrsto različnih formula, eh, formularjev, se to ne bo zgodilo, tako da produkcije verjetno ne bo več, tako da so to izjemno slabe novice ogromna kulturna prednost nastane, ko sodelujejo strokovnjaki iz različnih držav. Veliko se naučimo drug od drugega, nastanejo prijateljstva in a, na svet gledamo skozi drugačne oči, kar je očitno velik plus. In ta ideja, da se moramo zapreti v svoj ozek svet, je res zelo žalostna in napačna. Slišal sem govorico, pač malce sem bral v Evropski uniji, ko sem se pripravljal na a, tale dogodek in slišal sem eno zelo veščo, zlobno govorico, in sicer, da nekateri evropski komisarji so želeli Evropo obravnavati kot eno entiteto, kar zadeva prodajo filmov. To bi bilo res izredno neumno. A to drži? Prosim, povej mi, da to ni res. Ja, rekel sem neumno, zato ker bi to a bilo slabo za raznolikost. Če nek film prodajate celotni Evropi, kako boste zaščitili češčino, naprimer italijanščino, eh, jezike v Belgiji. In ravno jeziki so naša prednost, naša identiteta, naša zgodovina in to moramo braniti. Ne smemo zdaj vsega povezovati v neko evropejščino. Toliko, kar zadeva filme in kinematografijo. Ja, drugo, o čemer sem želel spregovoriti, je referendum, ta preizkušnja, skozi katero smo šli. Um, prav kot prvo želim um, nasloviti nek mit in ga potem tudi zrušiti. Številni so omenili ta mit, da je uh, Britanija glasovala proti Evropski uniji, zato ker so uh, delavci rasisti. Ne, nič ni dlje od resnice. Dve tretjini glasov proti EU-ja so prišli iz strani eh, konzervativcev, torejcev. Ena tretjina strani laboristov. In a, eh, ti glasovi, in to je razumljivo, so prišli iz reji, kjer so stare industrije umrle, a, nadomestilo pa jih ni nič. Ljudje delajo pod slabimi pogodbami, preko agencij, nima nekakršne varnosti na delovnem mestu so odtujeni, pustili smo jih zadaj, zapustili smo jih, politiki jih ne poslušajo, nikomor ni mar. Karkoli pač politiki rečejo, potem storijo obratno in zato so glasovali proti. Ni pa a, večina takih nas je peljala iz Evropske unije. Večina, oziroma večina, ki, je, ki je glasovala proti, je priha, je prihaja iz konzervativne strani. Ampak levica se je soočala z a, dilemo. Govorimo o resni levici, ne o levici socialnih demokratov. Resna levica je imela dilemo. Prava levica, no ne resna, prava. Dilema je bila ta, ali bomo ostali v organizaciji, ki je desničarska, ki temelji na nebrzdani moči podjetij oziroma ali gremo ven in eh, ne zapustimo ne samo tistih eh, kolegov, ki se bodo borili z, velo, z, z vami v Evropski uniji, Ampak to pomeni, da se boste na koncu morali soočiti z vlado Združenem kraljestvu, ki je bolj desna kot katerakoli, drugi, eh, katerakoli druga eh, vlaga, vlada v Evropski uniji. To je bila dilema. Pravzaprav gre za taktično vprašanje. Sovražnik je neoliberalizem. Kako se najbolje boriti pred tem, zunaj ali znotraj sistema? Govori, ki sem jih slišal jaz in o. Na podlagi tega, kar sem slišal um, iz Evropske unije, slišal sem ta velika imena in te problematike niso naslovili. Tudi naš javni eh, diskurs uh, eh, ni naslovil tega vprašanja. Razpravo so dominirali desničari, ki so govorili samo o tem, ali zopet želimo biti neodvisno oziroma bomo ostali subjekti bruseljskih birokratov. Razprava je bila res debilna, neumna otroška, na otroški ravni. Ta resna razprava pa se vrti okoli tega, kakšna Evropa želimo, kako zgraditi Evropo in pa tudi svet konec koncev, v kateri vsak živi um, na dostojanstven način, kjer ima vsak neko vlogo, službo, plačo, s katero lahko preživlja družino, kjer se obravnavamo kot eh, človeška bitja in tako naprej. O tem se pa nismo nikoli pogovarjali. Razlog, zakaj je levica to tako zmotilo, je sledeči. Če boste ostali v Evropski uniji, samo pogledajte, pod kaj se morate podpisati. Sem se že devo pogledal, zato ker moram biti kar še da precizen. Eh, Zdaj berem ustanovne dokumente in sicer pogodbo o delovanju Evropske unije člen 119 piše, da morajo države članice sprejeti, in citiram, gospodarske politike, ki jih vodijo v skladu s tržnim gospodarstvom in konkurenco. Potem 120 člen države članice morajo ukrepati v skladu s načelom prostega trga in proste konkurence. In če mislimo, da so to samo besede v preteklosti, nepomembne, ne, niso. To je zdaj vplivalo na vse aspekte evropskega gospodarstva. imamo tudi četrti železniški paket in tega nisem vedel, dokler nisem preučil pročevatega vprašanja. Vedno ste bili vsi strokovnjaki, jaz pa četrtega železniškega svežnja sploh poznal nisem, nisem še slišal za to. Ampak a, to preprečuje, da bi zopet spostavili javno lasništvo nad železnicami. Ne vem, kakšne so železnice pri vas, pri nas so katastrofa. Če želite potovati čez državo, morate kupiti eno vozovnico nekje, potem se ustaviti, kupiti drugo a, vozovnico in če nimate te vozovnice, ne morete delati drugo lahko, zato ker pripada drugemu podjetju. Eh, pra, privatnim železniškim podjetjem dajemo več subvencij, kot pa smo eh, porabili denarje za železnice, kot, kot takrat, ko so bile še javne. Storitve, je, storitve so katastrofalne. Ko uh, smo zadevo privatizirali, je prišlo do ogromno smrtnih žrtev. Uh, pa še različna podjetja so se pod, med seboj pravdala glede tega, kdo je, kdo je kriv. In če razmišljate o privatizaciji, ne, ne. Poiščite si pomoč, raje neumno in privatizirate železnice. Ampak v četrtem železničnem svetu piše, vse države članice, ki tega še niso storile, morajo odpreti eh, železniške storitve privatnemu sektorju. Kdo bi bil lahko tako neumen, da to predlaga? In to velja potem tudi za pošto, komunalne storitve, vodo. Mi imamo doma samo eno pipo, imate vi več pip iz različnih podjetij, kje, kje je potem konkurence to? To je norost. Potem nastanitve. Ehm, trenutno trg gradi luksuzne stanovanja, medtem ko imamo ogromno a, brezdomcev, nimamo pojavnih investicij, ki zagotivajo, da bojo vsi imeli stanovanje. Potem te tip. Ne vem, če je ta bi že pokopan, še vedno ljudje govorijo o tem, ampak eh, tudi če smo ta sporozum pokopali, imamo tudi sporozum s Kanado, po katerem bodo korporacije imele možnost, da tožijo vlade, demokratično izvoljene vlade. Evropska unija zares razmišlja, da se pametno pogajate v to smer. Ja, se, se res ne čudim, da smo v imenu levice želeli iti iz Evropske unije. In to, te, ta pravila potem zagotavlja njihovo izvajanje, pravzaprav Evropsko sodišče. Sicer sem si pribeležil, koliko sodnih sod je bilo sprejetih ki, um, v katerih je sodišče presedilo, da je pravica podjetij, korporacij pomembnejša kot pa pravice državljanov. Potem želijo ogroziti sindikate, um, prav tako želijo z napotitvami ogroziti domač trg dela. Ne. To je katastrofa. Na ta način bo se samo ogrozili sindikate in delavce. Del, levica naj bi uh, um, pomagala delovskemu razredu, ne pa sprejemala takšnih odločitev. Tako da ta dilema je bila pri nas in to je bila zelo resna dilema. Dejstvo je, da je Evropska unija ideološko nastrojena za to, da gre v smeri neoliberalizma. To piše v osnovnih dokumentih, to kaže trenutna praksa, e, to vidimo vse posod. Kot nek logotip na nekem izdelku, ki ga kupite. Pač to je v DNK-ju Evropske unije in zato je to izjemno slaba eh, gospodarska inštitucija za eh, interese delavcev. Tako da je bila to pač taktična odločitev. Kakšna, kakšen pa je rezultat eh, neoliberalne Evrope? Ne vem, morda so nekateri ponosni na to, ampak imamo ogromno brezposlenih, več kot 20 milijonov, več kot 10 odstotkov delovne sile, brezposlenih mladih je več kot 20 eh, odstotkov, eh, skrajne desnice je vedno več, ne vem, morda tudi te dvorani, ne vem. Najčela faraža ni več zato, ker poskuša poskrbeti za to, da bi Trump izvolil New Yorku, tako da ima nekaj zadelati. Upam, upam, da mu trenutno zares trda prede, vem pa, da ga danes ni tule. Ampak, če um, gre izpostaviti en primer, bil to grški primer in kakšno trpljenje je bilo usiljeno a, grškemu narodu. Dolga nikoli ne bodo odplačali, morajo pa zdaj odprodajati svoje, ja, a, svoje, javna, svoje javno bogatstvo. Zakaj? Zato, ker želijo korporacijo oropati Grke. In to jim zdaj tudi uspeva. Tako da rezultati niso nam kako dobri. Aha, zdaj pa novice iz uh, Britanije, ki verjetno še niste slišali. V Veliki Britaniji imamo družbo, ki je zelo uh, stroga, otu, otu, otuja, otuji ljudi, jezna je in um, razdeljena. Ja, še vedno imamo masivno brezposnost. Imamo pa tudi uh, 5,5 eh, milijona ljudi, ki so delno zaposleni, kar pomeni, da delajo na en ali pa dva, dna, dva dni na teden, niso zavedeni statistično gledano med brezposlene, med brezposlene ampak jim eh, trda pre, da vedno potrebujejo eh, drž, denar strani države, da sploh preživijo. 5,5 milijonov jih je. Prav tako imajo te prekerne pogodbe, delajo preko agencij, delate naprimer en dan, teden ali pa tri dni na teden, potem ostale dni pa ne, ampak vedno, mora biti, vedno morate biti pa na voljo, na razpolago. Nastanitve, omenil sem že krizo brezdomstva, verjetno veste, da v Londonu tisti bistveni delavci, ki delajo v Londonu, ne morejo najti nastanitve v Londonu, zato ker so najmnine in cene previsoke. Pogovarjal sem se z učiteljem na osnovni šoli, ki je moral oditi iz Londona in je zdaj več mil stran, zato ker ne more plačati najmnine. Hkrati pa je trg na področju nepremičnin tak, da gradi luksuzna stanovanja v stanovanskih blokih, kjer ni nobene luči po noči. Zakaj ni luči? Zato, ker tam nihče ne živi. Zakaj ne živi tam nihče? Zato, ker gre samo za investicije. Ta stanovanja so samo naložba. In stanovanja prodajajo za 50 milijonov funtov. To je trg. To tak je trenutni nepremičninski trg. Uh, učitelji, gasilci, uh, bolniške sestre pa ne morejo živeti niti par mil od tam, kjer delajo. To je neoliberalna Britanija. Aha, ok, skoraj, skoraj sem že pri koncu. E, še eno vprašanje imam, nekdo mi bo sigurno znal na to odgovoriti. Mi smo država velikih neenakosti. Tisti, direktori v zadnjih petih letih, oziroma njihova plača se je dvignila za več kot 50 odstotkov, delov, plača delavcev se je malce um, povišala, ampak še vedno ni na isti ravni, kot je bila leta 2008 pred krizo. Um, en izvršni direktor lahko v 45 minutah zasluži toliko, kot uh, zasluži delavec v enem letu. 45 minut. In to ni najslabše plačan delavec, poprečni delavec. Uh, to je ogromna. Uh, neenakost. Imamo tudi um, ogromno uh, zatočišč, kjer delijo hrano. To vrstna zatočišča, food banks, nismo poznali sploh. Do pred, do pred par let tega ni bilo. 1,1 milijona paketov hrane je bilo razdeljenih v teh zavetiščih, uh, skoraj da 500 tisoč uh, jih je šlo otrokom. socialnih storitev ni več, invalidi trpijo šestkrat več kot a, navadni državljani zaradi rezov proračun. Kot Tereza May trdi, da je njihova stranka, stranka a, delavcev, se lahko samo zasmejite in pomislite na vse te ljudi, ki trpijo. Imamo zares zelo krut sistem, zlasti za tiste, ki trpijo, ki so na dnu družbe in ki krvavo potrebujejo podporo. Pa tisti, ki ne morejo delati, so prebavni, ampak morajo delati. Pač. To je zares zavesno kruta odločitev. In poanta vsega tega je, da pokažete, da če ste revni, je to vaša krivda. Če nimate hiše, je to vaša krivda. Slišali smo zgodbo. Eh, možakarja, ki, je, ki ga je kap, ni mogel več delati. In uh, potem, ko je država ocenjevala, ali je delovno sposoben, uh, ga še enkrat kap v trenutku, ko, ko so ga ocenovali, ocenjevali na razgovoru samem. Intervjuja, razgovora, sploh ni uspel zaključiti, ampak so ga <laughs> sankcionirali, zato ker se mu ni uspelo prebiti do konca razgovora, kljub temu, da ga je kap v tem postopku pogovarjanja, razgovora. To je realnost. To je realnost za milijone ljudi. Smo ponosni na te uspehe? Neoliberalna Evropa, neoliberalna Velika Britanija? Ne, mislim, da ne. Ampak v ta kontekst so upeti naši filmi. Naša odgovornost kot uh, eh, uh, eh, filmari pa je samo ta, da povemo, kakšna je resnica. Drugo, kar sem želel omeniti, ne vem, morda ima tudi kdo kako, kako vprašanje v zvezi s tem, pa je sledeča. Novi voditelj laboristov je prvič, prvič se je zgodilo vsa v mojem življenju ali pa v zgodovini laboristov, je človek, ki se bori za um, interese delavcev. Omejil bo učinek kapitala in velikih korporacij. To je prvi vodja laboristov v zgodovini, da je z delavci skupaj stavkal. V stotih letih obstoja laboristov, to je stranka, ki zastopa delavce, ampak še nikoli ni niti eden iz petikovih voditelji stav na, za delavci na stavki. To je zares izreden trenutek in zato tudi ne boste slišali niti ene besedice prid uh, voditelja iz uh, britanskega tiska, uh, eh, BBC ali karkoli drugega. Ampak verjemite mi, to je odličen možakar. Uh, zdaj imamo zares pravo izbiro, zato ne boste slišali nič dobrega o eh, strani tistih, ki so na oblasti, zato ker je eh, on zares velik izziv. No, bom zaključil. V svojem dnevniku imam ogromno citatov in to je eden izmed citatov, ki je zelo dober moto za filmarje in za vse tiste, ki pišejo ali delajo v naši industriji. Uh, torej citat Brakta. Prepričan sem, da je to zelo slab prevod v angleščino in vsi, ki govorite nemščino kot prvi jezik, mi prosim, prostite za ta slab prevod eh, vašega do velikega pesnika socialista. Zapisal je sledeče. Vedno sem bil prepričan, da bo najpreprostejša izmed besed dovolj. Ko povem, kakšne so zadeve, bo to zlomilo srce vseh. če se ne borite, oziroma, da, oziroma zgubili boste gotovo, če se ne borite. Tega se morate zavedati. Hvala. Grazie, Najlepša hvala. Thank you for this inspiring speech. Hvala lepa za ta govor, poln navdiha. Eh, moram reči, da ste tudi na pravem kraju, da eh, spregovorite na ta način. Dožnost eh, filmskega ustvarjalca je govoriti resnico in vi ste to storili zelo jasno, z velikim prepričanjem. Povedali ste stvari, ki so eh, potrebne za zaščito svobode, kinematografa in v parlamentu, tu v tem odboru, eh, se zavedamo, da se je treba ukvarjati s kulturno raznolikostjo, s teritorijalnostjo, s boljšim dostopom ljudi do kulture. Ta raznolikost je po našem mnenju veliko bogatstvo je pa to tudi potrebno za ustvarjanje skupnega evropskega kulturnega prostora, ki se lahko uveljavlja po svetu. Kultura ne sme biti podvržena zakonom trga in to je seveda tudi eh, za filmsko ustvarjanje zelo pomembno. Povedali ste nekaj zelo pomembno odločnih, ostrih stvari. Nekatere stvari sem lahko podprla, nekateri eh, v dvorani morda niti ne. Gre za vprašanje socialnega tržnega gospodarstva, ne eh, za liberalno tržno gospodarstvo. Tu imamo različne interpretacije, različna mnenja političnih skupin, imajo različna mnenja glede eh, direktive o napotitvah delavcev, eh, to nas zelo zaposluje tu v parlamentu, tudi vprašanje večje socialne pravičnosti, eh, boja z upr revščino. Torej, tu obstaja neka zavest. Eh, prav gotovo so eh, različna težišča posameznih eh, političnih skupin. Mnenja se razhajajo glede tega, kaj je najprej treba storiti. Pred izzivom smo in mi potrebujemo bolj solidarno filozofijo, potrebujemo nov prestop k socialni državi in na ta način želimo doseči novo rasa nove generacije, da bodo tudi te imele neko upanje. Neenakosti, ki jih kritizirate, obstajajo, povezane so s politiko in politika se mora zauzemati in uh, ustvarjati upanje. Uh, v Evropi na srečo nismo vsi istega mnenja. Obstajajo različni pristopi, ki izhajajo tudi iz krize. Upam, da smo se danes vsi nečesa naučili in sedaj tudi nočem uh, začeti razprave o vaših političnih izjavah, vendar stvari, ki ste jih povedali, jemljemo resno, potrebujemo. Eh, dobro opazovanje naše situacije. Hvala lepa za to in besedo dobi sedaj Doris Pak, ki eh, je z nami to nam je veliko veselje. Veliko smo skupaj storili za nagrado Lux in eh, potem bom prosila vas, da poveste nekaj v zvezi s tem. Potem pa prideta na vrsto še eh, režiserja, ki smo eh, ju povabili. Hvala lepa. Kena Lovča sem spoznala pred petimi leti. Nič se ni spremenil. Pred petimi leti je skupaj ženo v razlago, kaj je socializem. Imeli smo eh, čudovit večer, ker je veliko ljudi nasprotovalo njemu. Mislim, da sedaj ni pravi kraj za razpravo. Marsikaj od tega, kar je povedal, drži, vendar za vse kriviti EU eh, e pa bi bilo napačno. In če s Kenom Lovčem razpravljamo o Evropski uniji, moramo vedeti, da on ne vidi vsega, on vidi to, kar hoče in marsikaj tudi ne drži. No, sedaj tu ne bi nadaljevala, kajti uh, sicer uh, besede ne bi dobili dve pomembni osebi, Selin Šama, ki je uh, ustvarila čudoviti film Bon Defi, uh, Eh, in Andreja Segre, eh, ustvarjalec filma Io sono lì. Um, videla sem tudi film Kena Loacha, I. Daniel Blake, videla sem ga v Kanu. To so filmi, ki se ukvarjajo s socialno tematiko. Žal pa je tako, da filmi, če so nemški, italijanski, estonski, eh, ne eh, najdejo svoje publike, ker jih ne razumejo. Eh, in to je bila zamisel nagrade Lux. Žirija dobi predložene filme, izbere tri, to so strokovnjaki in potem pa kolegi pomagajo pri glasovanju. E, torej, sedaj sem omenila tri čudovite filme. Dva sta eh, bila predstavljena v okviru nagrade Lux. Ne vem pa, ali jih boste videli. Film Kena Lovča verjetno ne bo našel veliko publike, ker gre za poseben film s posebnim sporočilom. In če ni podnapisov v nemščini, francoščini, polščini, ga ljudje ne bodo videli. In sedaj sprašujem Selin Šama. Slišala sem, da ste ustvarili online platformo za filme, ki jih v kinematografskih eh, dvoranah zaradi različnih razlogov niso prikazali. Eh, torej, ponujate filme, ki jih pač niso prikazovali za učne namene. Ali lahko poveste nekaj v zvezi s tem? Hvala lepa. To je več kot učna, edukativna eh, platforma. Eh, to je prva eh, kinoteka na virtualni ravni. To so ustvarili torej, režiserji, eh, in tudi eh, tehnični partnerji. VOD, tu gre eh, za kazanje naše dediščine. Režiserji sami izbirajo eh, filme. Vsak režiser ima svoj seznam. čakamo tudi na seznamke na eh, lovče, torej tu gre za video na zahtevo. In eh, tu ne gre za filme, ki bi zginili, ki se jih ne bi eh, dalo najti, eh, vendar so pravzaprav eh, raztreseni po različnih platformah, po različnih lokacijah in sedaj pač režiserji govorijo o filmih, ki so pomembni za njih, za njihovo delo. Se pravi, se pravi tu imamo pedagoške cilje, zagotavlja se dostop do filmov. na ta način širimo kulturno eh, dediščino. Tako je v Franciji, morda bo tako tudi v Italiji in drugod. Treba se vedno pogajati o pravicah. Eh, vse to je usmerjeno dan danes trgu, vendar mi vidimo, da je zanimanje veliko, nimamo pa še nekega ekonomskega modela za to. Mislim, da sem odgovorila na to. Hvala lepa, Selin. Eh, še vprašanje za Andrejo. Zanimajo vas dokumentarci in dokumentarni filmi žal niso tako razširjeni eh, kot eh, fikcionalni filmi. Eh, vem, da ste ustvarili neodvisno znamko za to, da bi brezplačno širši publiki kazali te dokumentarne filme. Lahko poveste nekaj več o tem. Eh, hvala lepa, dober dan vsem skupaj. Nekaj let že. je dokumentarni film eh, zelo uspešen v Italiji. Našli smo novo publiko, zelo mlado publiko. Mnogi filmi, ki na lovča so v končni fazi pravzaprav tudi dokumentarni filmi. Eh, torej, eh, to razlikovanje med igranimi filmi in dokumentarnimi filmi ni jasno, ni jasne meje tudi realne osebe so postale odlični igravci in tudi nekateri igravci so šli obratno pot in mi poskušamo pripovedovati zgodbe, ki se dogajajo v resničnosti. Tu gre samo za vprašanje, kako bomo to prikazali in ta problem vprašanje je povezan tudi s problemom, ki ga je omenil Ken Loach. Tu ne gre samo za vprašanje kinematografov, temveč tudi gospodarskega sistema, v katerem živimo. Tudi v filmskem svetu obstaja zelo velika neenakost. In to je tudi povezano z dualnostjo, z dvojnostjo v filmu. Po eni strani imamo umetniško delo, po drugi strani pa industrijske vedike. Industrija ima gospodarske interese in to seveda vpliva ne zgolj na produkcijo filma, temveč tudi na distribucijo. No, nimam časa uh, za uh, dolg govor, lahko povem kakšno zgodbo za uh, eh, ponarzi ponazoritev tega, kar želim povedati. Ne morem povedati, za koga gre. tudi zaradi tega, ker nisem vprašal, ali smem v Evropskem eh, parlamentu eh, pripovedovati te zgodbe, eh, tudi težave bi eventualno dobili. Tu gre za dve dekleti, ki sta v majhnem mesecu z 10 tisoč prebivalcev v zadnjih meseci rešili kinematograf. Že to uh, je dovolj, da si zaslužita spomenik. 28 let sta stare in sta eh, rešili kinematograf. Eh, to sta storili zaradi tega, ker eh, rada, ker imata radi kinematografsko produkcijo in sicer imata druge poklice. Torej, vse to je bilo v lasti crkve, župnik je zaprl eh, kinodvorano, oni dve tega nista sprejeli, hoteli sta rešiti kino. Poskušali sta zbrati denar. In uh, obstaja tudi uh, ekonomija deljenja, sharing economy, uh, economy Eh, in oni dve sta se zauzeli za eh, kinodvorano in rekli sta, da jima je to tudi v veselje. In potem sta začeli razmišljati o tem, katere filme bosta predvajali. Imata tudi otroke in otroci so hoteli otroške filme. Uh, Eh, risanke. Eh, poklicali sta k italijanskim distributerjem eh, v zvezi s filmom Dori, ki je zdaj uspešnica. In šef distribucije je rekel, no, to lahko storimo, eh, lah, mogoče je predvajati ob sobotah in nedeljah, predvajanje za eh, Eh, družine. Eh, distribucija je potem rekla, eh, treba je prikazovati film ves teden, če tega ne boste storili, boste dobili 5000 evrov pogodbene kazni, če, se pravi, ves teden pa nobenih drugih filmov. Ženske ste rekli, ne gre, samo za vikend želimo predvajati film. Distribucija pa je rekla, da ne gre, možno bi bilo samo po njihovih pogojih. Jaz eh, sem eh, se pogovoril eh, z njimi. Vprašal sem, ali je mogoče kje prijaviti to nepravičnost, da je treba torej kazati nek film samo pod določenimi pogoji, ki ne ustreza interesom publike. Saj o tem problemu je treba govoriti. obstajajo seveda še druge neenakosti na tem svetu. V zadnjem letu sem potoval po Italiji in vedno mi je šlo za reševanje kinematografskih dvoran, stavb. Tem ljudem, ki rešujejo te dvorane, je težko, če jim nihče ne pomaga. Težko jim je, naprimer, pri razpravah z predstavniki distributerjev filmov. Tu je treba imeti ustrezne telefonske številke ljudi, ki lahko pomagajo. Mi, naprimer, eh, iščemo ustrezne distribucijske mreže. Torej, pravila je treba spremeniti. Če se ne spremenijo, se bo uveljavila samo tržna logika. Hvala. To je bila čudovita zgodba no, da bo Ken Loach videl, da tudi mi nekaj počnemo, želim dodati naslednje. Strukturni skladi so uh, bili pomembni na polskem, ker so jih tam uporabili za digitalizacijo uh, kinodvoran. Mnoge so bile oddaljene od mest, niso pa imele nove tehnike in ničesar niso mogli prikazovati tu eh, sta kultura in ekonomija skupaj nekaj dosegli. Torej, eh, Tega seveda ne morem primerjati s to čudovito humanitarno zgodbo, vendar tu je EU naprimer pomagala. Ken Loach, to je treba povedati, je vse svoje filme, razen zadnjega, eh, sprostil in možno je brezplačno prikazovanje vseh razen zadnjega. No, on si to lahko prevošči, šama in se gresi tega ne moreta prevoščiti. To je seveda stvar let, e, vendar ne bi mu bilo treba in to je čudovito in to sem hotela sedaj povedati, ker prej morda nisem bila tako prijazna. Gospa e, predsedujoča, vi hočete nekaj povedati. Hvala lepa. Za kratko razlago želim povedati še nekaj. Andreja Segre je govoril v, o Italiji in situaciji, ki jo poznam. Italijanski parlament se sedaj ukvarja z zakonom o zaščiti eh, kinematografskih dvoran, stavb in to je pomembno, zlasti če dobimo za to še evropska sredstva, obstajajo gospodarski modeli, ki omogočajo financiranje in obratovanje teh dvoran. O tem je treba bolj razmišljati. V nekaterih primerjih, to sem tudi preverila, obstajajo tudi nacionalni zakoni, ki preprečujejo take monopole. Obstajajo tudi mednarodni partnerji za to. In sedaj pa še kolegi. Najprej, gospa Trupel. Najprej bi se zahvalila Kenu Lovču. Všeč mi je bil vaš svež, uh, inspirativen, uh, navdihujoč. Uh, govor, eh, govorili ste o toploti, eh, vročini eh, in govori v parlamentu dostekrat niso tako strastni in ta strast o kinu mi je bila zelo všeč, zakaj je pomembno doseči državljane in prikazati nove perspektive. Govorili ste o geoblockingu. Mislim, da moramo biti tu zelo previdni želimo dati eh, več dostopa do evropskih eh, eh, del, vendar mi ne smemo izseljevati evropskih licenc, kajti sicer si bodo te licence prevoščili samo v ameriških podjetjih. Potrebno je dati večji dostop eh, do evropskih vsebin, ne smemo pa uničiti sistema financiranja filmov in ohranjanja kulturne raznolikosti. Potem, eh, glede vašega eh, eh, mnenja o Evropski uniji, to je seveda tudi posledica tečerizma. Eh, Evropska unija ni samo neoliberalna. Eh, mi lahko sicer eh, kontroliramo politiko, vendar obstajajo tudi regulirani trg. Oglejmo si eh, bančno unijo, oglejmo si politiko podnebnih sprememb, eh, oglejmo si eh, celotno okoljsko politiko, eh, ki vpliva na trge. In ne smemo eh, dajati eh, vtisa, da vlada v EU samo neoliberalizem. Eh, mi moramo dobro videti, katere stvari ne gredo v pravo smer, videti moramo in spregledati moramo, da obstaja eh, pripravljenost eh, in tudi uspeh pri eh, reguliranju trgov in tega ne smemo pocenjevati. Hvala. Tudi jaz želim nekaj dodati. Zaradi Eh, komunikacijskih razlogov bomo kmalo morali odeti. Imam eh, še nek eh, termin za italijansko televizijo. Predsedstvo bo potem prevzela Helga Trüppel kot podpredsednica odbora. Hvala lepa, da boste to prevzeli. Jaz bom potem odšla. Torej, vidimo se ob sedmih v parlamentarijumu. Hvala lepa, gospod Venta, Polska. Gospod Mjavaš,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 gledamo njegov opus, vidimo, da je bil eh, znan po svetu in na polskem. On ni pomemben samo za film eh, na polskem, eh, bil je tudi velik učitelj naše družbe, pomagal je pri preobrazbi naše družbe. Še eno stvar sem hotel izpostaviti. obstajajo strukturni skladi, pa tudi eh, Creative Europe, ki podpira audiovizualni sektor. Jaz sem bil poročevalec za film v digitalni dobi in tu je postalo jasno, da mi podpiramo nagrado Lux, ker se s tem spodbuja evropska ideja zlasti v času krize vrednot in euroskepticizma, naprimer v državah, kot je eh, Združeno kraljestvo. Hvala lepa. Prosim, ne govorimo o Brexitu. Gospa Vard, eh, Ken in jaz sva nastopila na isti platformi pred tedni. Eh, govorila sva proti zapiranju eh, Liverpoolske bolnišnice za ženske bolnišnice lepo eh, te je videti tukaj, Ken. Tudi jaz sem delala na področju umetnosti. Jaz sem uh, opustila umetniško že de, uh, življenje in delo zato, da bi se borila uh, za uh, vse te stvari in uh, podpiram tudi Jeremija in mislim, da je treba to sporočilo prenesti tudi sem v Evropski parlament. Uh, Eh, mnoge stvari, ki jih omenjaš, tu počnemo. Hudič je v podrobnostih in delo, ki je tu pomembno, je delo v odboru z delom v odboru spreminjamo stvari, treba pa je sodelovati s partnerji, se dogovarjati s partnerji. In žalostno je, da je Velika Britanija obrnila hrbet tem pogovorom, konverzaciji. Eh, spreminjamo stvari lahko samo, če se usedemo skupaj, če govorimo o težavah sodobnega sveta, o eh, podnebnih spremembah, eh, problem eh, je eh, z ekstremizmi. Problem je, eh, da so ti izpostavljeni, vendar tu v Evropskem parlamentu je več feministov, je več naprednih sil kot v Westminstru. Preveč se Eh, govori v Združenem kraljestvu o beguncih, eh, vendar to ni Evropska unija. Eh, to je stvar držav članic in njihovih težav. Mi se moramo boriti za naše cilje in mi upravljamo dobro delo in veliko delamo. Tu je pravi kraj za prave eh, levičarske glasove in jaz sem vesela, da sem del tega. Sem eh, del eh, laboristov in skupine SND in mi vsi tukaj se borimo kot ljudje, ki verjamemo v Evropo. To je za nas, za bodoče rodove, ki prihajajo za nami. Torej, nadaljujte kot uh, filmski ustvarjalec, jaz pa bom nadaljevala kot uh, eh, političarka. Eh, in uh, mi uh, delamo pravzaprav uh, uh, filmski ustvarjalci za filme, mi pa za spremembe smo na isti platformi, tako kot pri tej bolišnici v Liverpoolu. Uh, Ken uh, Loach uh, še vedno uh, maršira v. Eh, eh, demonstracijah, tako kot Jeremy, ki eh, demonstrira z najrevnejšimi v družbi. Stati moramo skupaj in zunaj tega poslopja bo nam, britanskim socialistom, težko. Najlepša hvala. Očitno bomo razpravljali predvsem o britanskem in socialističnem problemu, ampak niso stvari posutenake. Zdaj pa gospod Matteze, izvolite. Per quanto mi riguarda, lei ha fatto il più bel discorso. Najlepša hvala. No, kar zadeva mene, ste izrekli eh, neke vrste političen govor, eh, ki je bil eden najboljših, kar sem jih daj slišal v Evropskem parlamentu. Mi na eh, italijanski levici imamo težave z eh, vodstvom. Uh, eh, te, torej v Vatikanu so to rešili tako, da so izvolili tujega papeža in ne vem, morda lahko podoben recept eh, predvidimo tudi mi. No, ampak šala na stran. Uh, Evropska unija pravite, da je žrtev neoliberalistov, ampak vendarle ne smemo tu pozabiti na pozitivne vidike. Uh, Težava je seveda v tem, da eh, Evropska unija ni dovolj demokratična, Evropski parlament nima eh, bistvene vloge v primerjavi s svetom ali komisijo. Sam sem bil pračevalec v senci za skupino GUE za eh, četrti železniški svežen in moje delo je bilo, da pravzaprav prepričam komisijo, da spreme tisto, kar je že sprejel parlament. In, uh, Mi smo se zelo ukvarjali s pravicami delavcev eh, v pristaniščih, v, s pravicami eh, delavcev, ki so zaposleni preko agencij, da bi za vse veljala enak, velja, veljale enake norme in pravila. Listina evropskih vrednot eh, vsebuje tudi pojem, ki ni eh, tako vse pričujoč, namreč. Eh, Dostojanstvo, to je ena od največjih eh, vrednot kinematografije. Vi ste na nek način eh, vrnili dostojanstvo tistim razredom in tistim skupinam, ki so bile izključene. Vrnili ste jim človeško dostojanstvo, vrnili ste jim pravice, eh, dali neko jamstvo. Najlepša hvala, hvala za vse, kar ste povedali. Lahko sem vam zgolj prisluhnil. Eh, Citirali ste Brehta in tudi sam bom storil enako. E, njegova izjava, ki mi je bila vedno zelo všeč, pravi, da e, mi smo na uh, vladarskem sedežu, ker so uh, bili vsi ostali sedeži zdaj zasedeni. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa bi dala besedo ponovno Selin, če bi še kaj dodala in potem še enkrat Kenu Lovču. Selen, lahko govorim o čemer želim? Ja, res, o čemer želiš, če hočeš. Povej nam kaj optimističnega, prosim. Ja, bom povedala nekaj optimističnega. Želela bi povedati, eh, no, lahko govorim tudi o nagradi Lux. Eh, govorimo o gradnji mostov eh, v filmu, v knjigah, med narodi, ampak eh, kultura ni samo to. Mi, filmari, smo tisti, ki potujemo po Evropi, mostovi že obstajajo. Kako torej, prepričati ljudi, da spoznavajo evropsko kulturo? tiste ljudi, ki uh, uživajo v kulturi, tistih ni težko prepričati, težava je vseh ostalih. Uh, sama lahko z enim filmom obiščem 15 ali 20 uh, eh, držav in uh, to je zelo enostavno. Uh, poti so urezane in mostovi seveda že obstajajo. Gre samo za to, kako zagotoviti, da bodo naša dela krožila. Uh, kako se izogniti tržnim vprašanjem. Sama dela kot taka nima nobenih težav, ko gre za kroženje med eh, ljudmi. Poskušamo razmišljati o kulturi kot o dediščini, kot o nečem preteklem, ampak kultura je zelo današnja in je lahko zelo reprezentativna za današnjo družbo. Eh, in eh, 80 odstotkov eh, filmov naredijo moški, samo 20 odstotkov naredijo eh, ženske, ampak še vedno nas je samo eh, 20 odstotkov. Eh, dejstvo je, da v filmskih šolah na, na eh, festivalih obstaja nek eh, nevidni strop, Eh, ženske imajo bistveno manj denarja za snemanje filmov. Poprečen eh, proračun ženskega filma je 2,8 milijona, poprečnega moškega pa 4 milijone in na velikih eh, festivalih od eh, začetka Kanskega festivala je bilo 62 eh, filmov ženskih ustvarjalk izbranih. Lahko bi rekli, da je bilo eh, Eh, malo ženskih ustvarjalk, ampak to ne drži. Torej, eh, ta, nevidni, eh, ta nevidna meja obstaja in tega se moramo zavedati. Torej, kultura ni vedno samo dediščina, ni vedno samo stvar preteklosti. Gre za to, kdo kulturo ustvarja. Potrebujemo več žensk, več ljudi, več dvoran kot je ta. Eh, in veliko veselje mi je, bila, da, mi je bilo, da sem bila danes tu. Merci. Merci, Celine, c'est ce que je voulais te demander, mais... Najlepša hvala, Celine. To sem te pravzaprav tudi želela vprašati, e, ampak nimamo veliko časa. Ni bilo ravno zelo optimistično, ampak e, vendarle e, lahko sledimo tvoji poti. Zdaj pa imamo le še pet minut. Gospod Kenloč, prosim. Um, it's been a very... May I? Thank you very much. It... Najlepša hvala. Zelo zanimiva je bila ta razprava, z zanimanjem sem prihluhnil temu, kar so eh, ljudje povedali. Eh, bojim se, da filmov ni mogoče prikazovati brezplačno, ker so v lasti distributerjev. No, ampak nekdo mi je povedal, No, na spletu je bilo to mogoče, je bilo mogoče brezplačno prikazovanje. Če pa jih je kdo prilastil, smo morali seveda jih umakniti, ampak pri novem filmu v Britaniji upamo, da bomo zagotovili, da eh, se bo lahko prikazoval v skupnostih po zelo nizki ceni. No, bistvo distribucije eh, je, da dobre pobude. Eh, ostajajo nekje na obrobju. Eh, pri nas v Londonu lahko vidiš kakšne evropske filme, izven Londona pa skoraj da ne. Eh, govorimo, kot da bi se tu stvari bistveno spreminjale, ampak se ne. Večina ljudi ne bo videla, ne bo imela priložnosti videti filmov, o katerih govorimo. In če smo resni in uh, želimo zagotoviti, da bodo evropski eh, in svetovni filmi na voljo vsem, potem moramo razmišljati o tem, da bomo imeli v lasti eh, kina, tako kot imajo občine v lasti gledališča eh, in tam se stavlja program ne tisti, ki jih zanima hitra hrana, ampak tisti, ki jih zanima umetnost in enako bi morali storiti s kini. Tudi tu bi morali razmišljati o lasništvu, to je prva točka. Potem eh, ob robu tega, omenjeni so bili festivali, izgubljeni bi bili brez festivalov, ampak nekaj, kar je res žalostno, je, eh, da je dan danes zelo težko imeti festival brez velikega podjetja, ki eh, ima vlogo sponzorja. Zakaj? Seveda, ker želijo oglaševati svoje imena, ampak ideologija za tem je, da se nič ne zgodi brez velikih korporacij in njihovega soglasja. Še filmskega festivala ne moremo imeti, če neka naftna družba ali nekdo drug uh, Eh, eden od velikanov ni prisoten eh, in s tem pokaže, kako pomembno vlogo imajo v naši kulturi. Ampak ne smejo imeti pomembne vloge v naši kulturi. Morali bi imeti festivale, koncerte, razstave brez velikih korporacij, ki bi nam morale za to dati soglasje. Ali, ni, eh, ali je Evropska unija neka ekskluzivna neoliberalistična organizacija? No, lahko se oklonim vašemu. Um, boljšemu znanju, ampak eh, lahko pogledam dejstva, pogledam listine, pogledam eh, sodbe in vse skupaj se mi zdi zelo eh, neoliberalno. No, morda je pogled z vaših klopi drugačen. Eh, tako da mislim, da je na vas, da dokažete, da to ne drži. Eh, to mora se zgoditi v dejanjih, sodbe pred sodišči se morajo spremeniti, temeljni dokumenti se morajo spremeniti. Potem boste lahko trdili, da Evropa ni neoliberalistična, dokler delate v Grčiji, kar eh, počnete, to ne bo mogoče. Reči, recite jim, ne, ni, do, ni vam potrebno uh, prodajati vašega. Uh, vaše javne lastnine. E, če boste tam spremenili svoje navodila, vam bom verjel in verjetno vam bo še kdo drug. No, zasebna železniška podjetja samo potrjujejo mojo teorijo. No, še, še en citat sem vam želel prebrati, citat Williama Blakea, velikega pehni, pesnika, velikega umetnika, slikarja, rekel je, kjer uh, je prisoten kakršen koli vidik denarja, ni mogoče izvajati umetnosti, ampak samo vojno. Mislim, da je imel prav. Yes, I would like uh, to thank our guests very much. Tako, najlepša hvala našim gostom. Eh, Pripričani smo in videli smo, da ste eh, zelo predani eh, in zagnani. Mislim, da je bila razprava odlična, zelo evropska, tako da smo v zadnji uri res uživali. Zahvalila bi se tudi Doris Pak, veseli me, da si bila zopet z nami. In eh, opomnila bi vas, kolegi in eh, vsi ostali, ki ste v dvorani, da danes ob 15 do 7 poteka otvoritev razstave eh, 100 odtenkov svetlobe o nagradi Lux, ob desetletnici nagrade Lux, eh, to poteka v parlamentariju. Eh, Prisotna boste podpredsednik eh, Tajani in Silvija Kosta in seveda ste vsi vabljeni, da se otvoritve udeležite. Sicer pa vam želim prijeten večer.